Bien, chers collègues, je vous propose de passer. Collègues et collègues, prosim, da začnemo. 17. točka na dnevnem redu. Imeli bomo predstavitve. Ta komisija, komisija meni, oziroma odbor meni, da je to zelo pomena tema. Gre za Evropski socialni sklad. In po prihodnosti tega sklada bomo govorili govorimo o vlogi in učinku Evropskega socialnega sklada. Prav tako bomo proučili različne pobude Evropske komisije na tem področju. Hvala vsem gostom, da, so, da ste prišli. Boste kmalo dobili besedo. Še prej pa naša časovnica. To predstavitev bomo imeli v dveh delih. Danes so z nami tako imenovani strokovnjaki, potem pa bomo imeli še drugi del predstavitve 1. februarja naslednje leto. Tam bodo udeleženi zlasti socialni partneri. Preden dam besedo gostom, bi Pascal Groni, naši pročevalki, dala možnost, da nakratko predstavi to razpravo, potem pa bodo strokovnjaki imeli po deset minut. Najprej gospa pročevalka. Pet minut. Gospa predsednica, pet minut pravite. V redu, hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Dve resolucije Evropska parlamenta iz plenarnega zasedanja 7 oktobra ste pokazali to, da Evropski parlament ESC, Evropska socialna sklada, pripisuje veliko, po, velik pomen, prav tako je pomembna socialna kohezija. Veliko stvari pa še odprtih. Zato od te izmenjave mnen pričakujem veliko. Slišali bomo števila mnenja, strokovnjakov in upam, da bomo lahko izpeljali več zanimivih elementov, ki jih bomo uporabili tudi pri poročilu o Evropskem socialnem skladu v trenutnem okviru, je pomembno, da ugotovimo, kako te socialne izzive povezati tudi s EU 2020, 75 odstotkov, um, 75 odstotna zaposlenost do leta 2020. To je pomemben cilj. ESF je najstarejši in prvi instrument za večje zaposlovanje v Evropi. Storiti moramo vse v svoji moči, tako da bi na zakonodajnem področju izboljšali vidnost ESF. Kajti ta instrument mora biti res učinkovit. Od, naš odbor je mm, opredelil tudi skupino, katere predsednica sem in vse skozi smo tudi v stiku z Evropsko komisijo. Govorimo o ESF. Kateri elementi so še posebno pomembni? Junija je Evropska komisija imela dvodnevno konferenco o prihodnosti Evropskega socialnega sklada ESF, tudi predsednica je bila tam z menoj. Prav tako je tukaj tudi resolucija o prihodnosti ESF v Evropskem parlamentu. ESF je dobil vsa ustrezna pravila, glede tega, kako specifičen je ta sklad, to je zelo pomembno. Malo bo komisija objavila tudi peto poročilo o koheziji. To je zelo pomembna razprava, zato moram reči, da sem danes nekoliko razočarana, kajti Želela sem, da bi se razprava začela nekoliko prej. Sedaj je začela veljati tudi Lizbonska pogodba, to je veliko spremenilo, kajti sedaj Evropski parlament eh, tudi del postopka so odločena pri ESF, zato je mnenje parlamenta nujno. Pri vsebinski razpravi se moramo zelo poglobiti v posamezne elementi. Evropska komisija mora tudi pripraviti zakonodani akt do sredine naslednjega leta 2011. Moramo pa biti čim bolj aktivni, tako da bomo odgovorni akter v tej razpravi. Prav tako ne smemo pozabiti tudi na finančno perspektivo. ESF mora biti pomemben finančni instrument, ampak ESF je treba nameniti tudi za dosti velika proračunska sredstva, to je zelo pomembno. Zato je treba še veliko pozornosti nameniti delom eh, kolegov z odbora Sure in pa drugih odborov. Potem pa 19. oktobra Evropska komisija je objavila poročilo o proračunu. Tukaj moram reči, da ni bilo veliko napredka, ni bilo veliko konkretnih številk. Prav tako nima zadosti kvalifikatorjev glede zaposlenosti v prihodnosti. Za konec pa še štiri ključne točke za to razpravo. Prvič, ESF je instrument, ki koristi zaposlenosti. To moramo tudi ohraniti, mora pospeševati socialno vključenost, moramo se boriti proti revščini, seveda, v okviru ESF. Prav tako pa je treba pomagati um, ljudem, da lažje vstopajo na trg dela. Evropa potrebuje tudi socialni obraz in k temu lahko pomaga ESF. Drugič, ESF mora postati bolj učinkovit in enostaven, preprost instrument. Uh, To še posebno velja v tej gospodarski krizi, ko je brezposobnost v Evropi zelo visoka. Prav zato je treba ESF v celoti izkoristiti. Prav tako je treba tudi čim bolje izvajati kontrole in izboljšati strukture v okviru ESF. Zaenkrat je struktura zelo zapletena. Prav tako moramo z ESF koristiti vsem regijam. To mora biti tudi del naše kohez socialne uh, kohezije in ozemeljske kohezije. Zato sedaj predlagamo bolj prilagojen okvir za potrebe regij in predvsem za potrebe ljudi. Vse regije, avtonomne regije, pa tudi bolj državne službe, morajo praviti čim večjo vlogo, saj imajo največji vpliv na terenu. In še četrtič, treba povečati dodano vrednost Evrope na področju zaposlovanja. Evropa mora igrati pomembno vlogo pri podpori državam, da izboljšajo zaposlenost in da se borimo proti socialni izključenosti. Še posebno sedaj, zaradi um, zategovanja proračunskega pasu in pa zaradi krize, potrebujemo Evropo, zato moramo tudi za ESF nameniti čim večja proračunska sredstva. Prav tako pa mora vsaka država um, igrati svojo vlogo pri politiki zaposlovanja. Ne more Evropa vsega prevzeti na svoja pleča. Kolegice, kolegi, zakaj so naši predhodniki v 50-ih letih ustvarili ESF. Argumenti so še vedno enaki kot takrat, ampak ali so potrebe enake? Eh, prav tako se lahko vprašamo, zakaj ESF ni izpolnil vseh potreb in pričakovanj državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa naši tri strokovnjaki. Najprej Carlos Tortuero. v Španiji pristojen za upravljanje Evropskega socialnega sklada, gospod Tortuero. Deset minut. Eh, Hvala lepa, gospa <clears throat> predsednica, poslanke in poslanci. Preden začnemo, bi vas eh, prosil, da mi dovolite, da vas pozdravim v imenu naše. Eh, ministrice za priseljevanje in za zaposlovanje v španski vladi in naj se takoj osredotočim na glavne cilje Evropskega socialnega sklada. Naj se vam zahvalim za povabilo na sodelovanje na tej, tej javni predstavitvi, zato da lahko dam svoj mali prispevek razpravi o prihodnosti Evropskega socialnega sklada. Sklad je namreč glavni finančni instrument Evropske unije za ulaganje v ljudi, torej ključni instrument za bolj solidarno in bolj inkluzivno Evropo. Torej, globoka a, eh, kriza Eh, zahteva ne samo, da pomagamo ljudem v težavah z njihovim vključevanjem, tako na socialni kot zaposlitveni ravni, ampak mora biti tudi gonilo za spremembe, ki naj spodbudi potrebne spremembe, ki jih je treba uresničiti na trgu dela. Španija je ena od držav, ki je imela največje koristi od kohezijske politike s pomočjo strukturnih skladov in je tudi ena od glavnih držav, ki so dejansko potrebovali usposabljene na področju zaposlovanja. Eh, in izobraževanje. Zato imamo dobre izkušnje, zato da najboljši način tudi se usmerimo v prihodnost. Tako kot smo povedali tudi z uh, prispevkom v uh, okviru uh, raznih odborov v okviru Evropskega socialnega sklada. Eh, najprej naj izpostavim en vidik. Glede na vprašanja, ki so bila postavljena, kako izboljšati vlogo in vidljivost Evropskega socialnega sklada z zmanjšanjem revčine, s spodbujanjem za zaposlovanje, z eh, tudi pripravništvom. Eh, in torej to so ključno vprašanja, ki jih moramo imeti vedno pred očmi in ki morajo zabeležiti napredek v naslednjih letih. Evropski socialni sklad mora odigrati igrati ključno vlogo pri teh spremembah. Bodi si zaradi izkušenj, pa tudi zaradi raznolikosti ljudi, s katerimi sodelujemo, ampak tudi konkretno, ker je neposredno povezan z aktivnimi politikami. Evropski socialni sklad mora torej doseči, da a, pomaga a, tistim, ki res to najbolj potrebujejo. Torej morajo, mora spodbuditi strukturne spremembe, zato da se zmanjšajo razlike, zato da spodbudimo tudi ustrezno poklicno kvalifikacijo evropskih državljanov državljanov. Zato si moramo prizadevati za širjenje dobrih eh, inovativnih praks, ki naj torej politikam eh, zagotovijo večjo živahnost. Potrebno bi torej razmisliti o neki evropski pobudi za ustvarjanje novih človeških resursov in eh, to za prihodne operativne programe. Poslanki in poslanci. Eh, drugo ključni, eh, ključno vprašanje za prihodnost eh, sklada je governance, to se pravi vodenje in upravljanje. Torej, seveda, tukaj se moramo osredotočiti na ozemlje, tudi na lokalni ravni. To je naraven, ki je najbližja ljudem, ki, so, ki imajo korist od tega. Uspešne izkušnje iz lokalnih partnerstev v eh, pobudi IQL predstavlja spodbudo za to, da dosežemo to, da se politike usmirjajo in uresničujo v upoštevanju okoliščin in značilnosti in specifike na lokalni ravni z eh, preuključevanjem tistim, ki delajo konkretno na terenu. Zato si moramo prizadevati za iskanje ustreznega ravnotežja med delom, ki ga upravljajo nacionalne oblasti pri eh, oblikovanju strategij, za ustrezno delovanje na trgu, ampak moramo tudi ime, vključiti regionalne oblasti, ki delajo na terenu z potrebno prožnostjo in tudi organizacije, ki predstavljajo interese upravičencev na lokalni ravni. SS mora torej a, si prizadeva za to, da združi to dvoje, torej ti dve plati od zgore na vzdolj in od spode na vzgor. Po drugi strani. Tudi ne smemo pozabiti na to, da problemi, ki prizadenejo ljudi, so zapleteni in torej politike, ki jih je treba razviti, morajo biti celostne politike, ki morajo torej vključevati vprašanja, ki zadevajo iskanje, zaposlovanje, ampak tudi izobraževanje, zdravstvo in tudi logistiko. Moramo torej spodbujati komplementarnost z nekim ustreznim teritorijalnim razvojem, torej tudi z strukturnim, eh, strukturnimi skladi v RFD. Eh, moramo torej izboljšati sodelovanje, kajti v sklad eh, ima svoje posebne značilnosti, torej jih ne smemo združiti, ampak se dopolnjujejo, morajo torej delati samostojno, ampak s tem, da spodbujejo skupne projekte. Poleg tega v okviru na socialnem področju socialni sklad mora spodbujati sinergije z Evropskim skladom za, na, za prilagoditev na globalizacijo in tudi z drugimi finančnimi instrumenti. Moramo torej najti ne samo komplementarnost pri upravljanju, ampak tudi komplement, realno komplementarnost pri konkretnem izvajanju. Eden od nerešenih vprašanj je eh, vidnost sklada. Res težko je razumeti, kako sklad, ki je pomagal izboljšati življenje na milijone ljudi v Evropi, je še vedno tako zelo malo znan med javnostjo. V Španiji smo izvedli oziroma smo se potrudili in eh, pridobili tudi določene rezultate. In zadnji podatki Eurobarometra kažejo na to, da smo tretja država, ki daje, zagotavlja največjo vidnost Evropskemu socialnemu skladu. Španski državljani poznajo cilje in načine financiranja tega Evropskega socialnega sklada stalno razvijamo nove ukrepe kot intensi, bolj intenzivno komuniciranje z mediji in tudi usklajevanje in sodelovanje s stalnim predstavništvom Evropske komisije v Španiji. In torej uresničevanje evropskega projekta nedvomno gre eh, skozi eh, ustrezno eh, zagotavljanje določenih koristi za družbo in predvsem tistim, ki to najbolj potrebujejo. Druga točka. Morda bi lahko unesli sistem nadzora, ki temelji temelji na rezultatih, to je drugo vprašanje. Upravljanje Evropskega socialnega sklada trenutno uh, uh, je, eh, poteka oziroma je znana prek birokracije, prek izčrtnih nadzna, oblik nadzora, kar zadeva porabo sredstev. Ampak s pričo trenutne krize za dolga uh, obdobja lahko pride do prave ohromitve operativnih programov, ki zadevajo veliko ljudi in lahko pride tudi do primeru socialne izključenosti. Vsak dan torej si vsi prizadevamo to, da m, mm, nadzorni postopki ne smejo dušiti, ne smejo pretiravati. In torej je pomembno imeti jasna in enostavna pravila, um, razlaga predpisov, ki naj prihajajo iz enega in istega vira, zato da se izognemo proti slovljem. Na tak način bomo olajšali delo pri upravljanju in nadzoru. Nedvomno, za razliko od drugih eh, virov, uh, učinek Evropskega socialnega sklada je bolj zapleten, kar zadeva tudi potem seznanjanje o tem, uh, seznanjenje javnosti o tem. Torej je treba izboljšati tudi kazalnike, eh, ki prikazujejo eh, učinek. Moramo torej boljše spremljati učinke iz delovanja Evropskega socialnega sklada in tudi prevzeti večjo odgovornost. Predvsem, kar zadeva doseganje ciljev, ki jih lahko preverjamo in ki lahko konkretno pokažejo izboljšanje razmer, v katerih živijo ljudje, ne samo z finančnega vidika. Torej, eh, mislimo, da ta sredstva morajo eh, doseči upravičence eh, čim prej, brez umestnih etap, zato moramo prilagoditi programe za to, da poenostavimo postopke za dostopanje do sredstev za upravičence in za poenostavljanje tudi izplačil. Tretjič, kako eh, sodelujejo socialni sogovorniki, kako eh, se usklajuje in kako deluje partnerstvo v novem Evropskem socialnem skladu. Torej, delo eh, v na, v naravni evropskih omrežji morajo unesti izboljšave v našem sistemu komuniciranja, vključevanja, sodelovanja z udeležbo vseh deležnikov. V Španiji smo vedno pripisovali velik pomen partnerstvu in povečevanju sposobnosti udeležbe tako socialnih delavcev kot tudi eh, ustanov, eh, ki, eh, neprofitnih ustanov. Po drugi strani je bilo dokazano, da s pomočjo transnacionalnega sodelovanja je možno najti skupne rešitve za reševanje problemov, ki so skupni vsem državam članicam. Eden no najpomembnejših eh, primerov je mreže Euroroma ki obstaja v Španiji za uh, vključevanje Romov. Uh, to vključuje 13 držav članic in izhodišče je bila uspešna izkušnja na španski ravni in s tem želimo izboljšati celostne politike za vključevanje teh prebivalcev v uh, Evropi. Drug primer dokazuje, kako daleč bi lahko šli v prihodnje in to je operativni program za boj proti diskriminaciji, za izboljšanje razmer ljudi, ki imajo večje težave s tem. In torej seveda upravljavci so pomembne enote, tukaj gre za neprofitne organizacije in ravno te so tiste, ki so najbliže problemu, najbolje poznajo probleme teh ljudi eh, in eh, torej eh, resurse je treba skoncentrirati in eh, seveda pri pomoči tem ljudem in je treba torej tudi transverzalno načrtovati to tudi z vidikom, eh, z, z ozirom na vidik enakosti med spoloma. To se dogaja v Španiji, to bo moralo biti ohranjeno tudi v prihodnje. Torej moramo okrepiti mehanizme mainstreaminga oziroma splošnih politik. Zaradi tega je pomembno vključiti v to tudi nacionalne parlamente, Evropski parlament, vlade, socialne partnerje, zato da izboljšamo, eh, da spodbudimo ta proces. Potrebno je opredeliti skupne ambiciozne cilje, spodbujati večjo doslednost, zato da pridemo do nekega rezultata. Več sodelovanja, zato da pridemo do neke primerjalne ocene z operativnimi smernicami tudi strani Evropske komisije. Torej, kriza in brezposelnost v prihodnosti Evropskega socialnega sklada. Con la estrategia 2020 ha dado. Evropa s strategijo 2020 je stopila odločno naprej. Zato, da oblikujemo eh, Evropski socialni sklad in njegovo prihodnost kot relevanten sklad, to mora biti sklad, ki se osredotoča na potrebe ljudi, ki imajo največ težav in torej se moramo ukvarjati z ljudmi in moramo torej najti tiste sloje, ki največ potrebujo to podporo in predvsem je treba dati največji povdarek rezultatom datum, s tem, da oblikujemo um, boljše instrumente za izboljšanje usklajevanja in za to, da ohranimo tudi finančne obveznosti. Pri tem moramo predeliti skupne prednostne naloge. Moramo stremeti za neko analizo rezultatov. Moramo ohraniti nadzor, ampak ne finančnega nadzora. Finančni nadzor ne sme biti odločujoč, ampak moramo gledati, kako sklad pomaga ljudem in kako ljudje prejemajo to pomoč in kako lahko preverimo, da je ta pomoč relevantna in da služi temu, da se izboljšuje delovanje Evropskega sveta socialnega sklada za evropske državljane. Hvala lepa še enkrat za povabilo in za vašo pozornost. Zagotavljam vam, da lahko računate name za vso pomoč in podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Mark Grse. Sodelovali ste že v številnih organizacijah v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri rehabilitaciji. Prav tako ste napisali veliko knjig in člankov, tako da ste res ustrezno kvalificirani za to, da govorite o prihodnosti Evropskega socialnega sklada. Deset minut. Hvala lepa, gospa predsednica, za to predstavitev. Skromno se vam zahvaljujem tudi skromno predstavitev bi rad podal poslancem spoštovanega parlamenta. Predstavitev bom razdelil na pet točk. Najprej, kaj je Evropski socialni sklad. Ta sklad je že kar star. Potem pa so tukaj še druge strukture. 2020, no ampak Vmes pa je bila še kriza, pač leta 2008-2009 kriza, vedno večja brezposelnost. Nekatere države so se začele zapirati vase, prav tako so ljudje izgubili zaupanje v banke in pa v to, da banke lahko poganjajo gospodarski motor. Sedaj živimo v novem ozračju. Ljudje ne verjamejo več, ne zaupajo več v velike evropske sanje in v velike evropske izzive. Kako torej izboljšati funkcionalnost Evropskega socialnega sklada? Ta ima tudi pomembno politično razsežnost. No, gledajte, imeli smo um, Lizbonsko strategijo in potem smo tudi iz ESS želeli napraviti program za evropsko socialno politiko, tudi z neko časovnico za napredek na socialnem področju. Če bi to znali spraviti v prakso, bi bil to korak naprej. Potem je treba še povečati vlogo in pa obseg ESS. ESS lahko prispeva k novim oblikam struktur, k drugačni kulturi, k boljšim rezultatom, k samoocenevanju, k različnim spodbudam oblika tega, kako lahko izobrazimo ljudi in kako lahko um, ljudje ugotovijo, kako poskrbeti sami zase potem tudi izobraževanje in pa inovacije pri novem socialnem vključevanju ljudi v podjetja, kot naprimer coaching, potem povezave med teorijo in prakso, prilagajanje na posamezne poklice in pa tudi podarek na duševnem zdravju. Naslednji predlog, kako podjetja bolj vključiti v izobraževanje, kako izobraževati ljudi v samih podjetjih. osredotočiti se moramo na nižje plasti, pa tudi na više plasti, tudi na nove tehnologije, naprimer. Kako bi psihosocialne dejavnike vključili v uporabo ESS? Kaj vidimo v zadnjem času? Po določeni starosti se ljudje začnejo omikati same vase, izgubljajo zanimanje za delo pogosto potem sindikati govorijo o tem, kaj početi pred upokojitvijo. Pogosto delavci pred upokojitvijo tudi padijo v depresijo, predvsem zaradi telo, zelo težavnih delovnih pogojev včasih, naprimer. Pogosto so izpostavljeni velikemu pritisku. Mislim, da lahko najdemo boljše oblike to, kako te ljudi prilagoditi novemu delovnemu okolju, kako bi ti loh, loh, ljudje lahko stopili na novo poklicno pot. Na to se je prav tako osredotočiti. Socialno gospodarstvo lahko tudi ustvari nova delovna mesta. Nekaj predlogov, kako to storiti. Najprej, naprimer, um, lokalna delovna mesta, delovna mesta za pomoč na domu, naprimer, je že del socialnega gospodarstva. To še posebno velja za ljudi, ki dolgo časa niso bili aktivni na trgu dela. Potem drugi predlog. Um, stalne lokalne storitve, tudi povezavi z lokalno socialno kohezijo. SSS e je povezan z lokalno socialno kohezijo. Potem še naslednji predlog. Morali bi vzpostaviti koncept evropskega socialnega gospodarstva uh, in tudi um, socialna podjetja v splošnem interesu. Zakaj? To, da se um, pri nekaterih um, strukturah brezposelnost povečuje, je značilno za celotno Evropo probleme, ki jih vidimo pri nas, jih vidimo tudi v nekaterih drugih državah, kot naprimer eh, Bolgarija, Polska in druge države. Zato je treba predlagati to, kako bi imeli nekakšna socialna podjetja. To bi bila nova struktura, ki bi lahko bolj poglobljeno proučili. S FEDER in pa s ESA se bi lahko pospešili ustvarjanje takšnih socialnih podjetij v interesu javnosti. Prav tako bi lahko tudi lokalne skupnosti in pa regionalne nevladne organizacije bolje vključili v ustvarjanje novih delovnih mest v okviru teh socialnih podjetij v javnem interesu. Imeli bi socialno podjetje s specifičnim pomenom, lahko bi s tem povezali tudi nekatere regionalne značilnosti. Potem je treba tudi ukrepiti učinkovitost določb Evropskega socialnega sklada. To je bolj horizontalno področje. V našem podjetju smo ustvarjali tudi koncept socialne rentabilnosti. To je drugače kot pa običajna rentabilnost. Socialna rentabilnost je nekaj drugega. Socialna rentabilnost pomeni letno ocenevanje rezultatov na podlagi ciljev takšnih podjetij in takšnih lokalnih skupnosti, kot je že povedal predgovornik. Ne moramo govoriti samo o gospodarskih kazalcih, ampak je treba govoriti tudi naprimer o socialnih vidikih, o kakovosti delovnega mesta, kakovosti življenja, solidarnosti in o tem, kako rezultate umestiti v svetovni in evropski kontekst na splošno. Vse to smo zapisali v delu gospodarstvo mora biti tudi socialno. Z vsemi temi študijami je potrebno izboljšati tudi delo držav v okviru Evropskega socialnega sklada. Dobro upravljanje sektorja ekonomije, storitev v splošnem interesu je nekaj, kar zahteva tudi dobro upravljanje ESS. In to mora prispevati k temu, da bo Evropa čim bolj učinkovita in da bo pomagala državljanom, evropejcem. Potem peta točka. Vloga socialnih partnerjev. To je del civilne družbe, to kaže tudi parlament. Socialni partnerji so vključeni v ekosok, tudi nevladne organizacije so vdeležene v tem procesu, predlagajo različne mm, kulturne, družbene in gospodarske projekte. Njihovo vlogo pa bi lahko še razširili. Lahko bi ekosok in ESS bolje med seboj povezali. Civilna družba, ki jo predstavljajo tudi nevladne organizacije, je vedno bolj udeležena tudi na lokalni ravni. In lahko bi v bistvu jo spravili tudi na bolj evropsko raven, naprimer v okviru nekaterih forumov. Naprimer, lahko bi imeli splošni forum nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s Evropskim socialnim skladom. To bi lahko bil zanimiv predlog. Predvsem glede na to, da se države vedno bolj zapirajo same vase, prav tako se kulture zapirajo same vase. Uh, Ta forum bi lahko bil naprimer nekaj, kar je potekalo v Evropskem parlamentu ali pa tudi v ESS. Pri tem bi morali vse skozi upoštevati tudi to, da se potrebe spreminjajo, da se socialni trendi spreminjajo, naprimer podnebne spremembe, zaposlovanje, socialna dinamika in tako dalje. Pri ugotavljanju teh izzivov se je treba povezati z akteri na terenu treba poskrbeti za to, da horizontalno razmišljamo o socialni Evropi. Sestavni del te horizontalne kulture je naslednji, to sem že večkrat podaril. Evropski socialni sklad sploh ni čeznacionalni. Čeznacionalni so drugi projekti. Lahko pa bi tudi v ESS umestili nekatere horizontalne dejavnike, tako bi bil ISS bolj operativen. To še posebno velja zato, ker so včasih pomembne tudi regionalne razsežnosti. Da zaključim. Zaradi krize se pogosto pojavijo nekatera bolj radikalna stališča, nekateri želijo večji liberalizem, uh, sindikati želijo svoje, mi moramo najti srednjo pot, kjer bomo um, upoštevali pravice državljanov, zaposlovanje in odgovornosti ter dožnosti vseh skupaj. Hvala lepa, toliko. Upam, da sem se držal časa za govor. Hvala. Euh, euh. Hvala lepa za vaše izkušnje. Sedaj pa še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 za vabilo, hvala lepa za besedo. Zelo vesel sem, da sem lahko prišel sem. No, tako obširno temo je težko razložiti v desetih minutah. Dolgo časa sem razmišljal, kako to storiti, ko sem se pripravljal na to predstavitev. Zastavil sem se vprašanje. katerim temam se moramo predvsem posvetiti kaj je skupni imenovalec vseh teh tem? Kaj je najbolj pomembno za nas? Vloga trga dela, ta je najbolj pomembna. Treba je najti najboljše mehanizme tu v Evropi in po svetu, zato da za vse najdemo mesto na trgu dela ko govorimo o vlogi in pa učinkih trga dela, se lahko vprašamo tudi to, kakšno Evropo želimo, kaj želimo za Evropo. Prav tako se zastaja vprašanje, na kaj se je potrebno osredotočiti, ko poskušamo najti te močne točke. Kaj naj naredimo za gospodarske družbe, kaj naj storimo za delavce, ki jim pomagati. Glede, tukaj govorimo ne samo o podjetjih, ampak govorimo tudi o osebah. Treba pogledati, kako ti ljudje delujejo na trgu dela. Na njih je treba misliti. Ne smemo vedno misliti samo na institucije. Pri strukturnih skladih vedno razmišljamo o institucijah, ne mislimo pa na ljudi, družine, otroke. treba je najti prave kazalce, treba je biti učinkovit, treba je gotoviti, koliko kvalificiranih eh, ljudi imamo, koliko delovnih mest smo in bomo ustvarili. Kaj so se državljani lahko naučili tudi zaradi Evropskega socialnega sklada? In tudi, ali smo povečali zaposljivost vseh teh ljudi z našimi ukrepi? Prav tako je treba gotoviti, kdaj naj proučujemo posamezna vprašanja, naprimer glede zaposljivosti. Morda sedaj ni pravi čas za nekatere stvari, sedaj smo v bistvu sredi gospodarske krize, že prej bi morali razmišljati o tem. Konec koncev lahko vidimo, da so človeške zmogljivosti in pa razvoj ljudi med seboj ne zelo povezani. Treba je tudi razmisliti, koliko sredstev uložiti v izobraževanje ljudi. Morda bi lahko veliko vlagali že v prvih pet let življenja, naprimer otroka, če ga takrat izobrazimo, spodbudimo, potem bi lahko na dolgi rok v bistvu izboljšali njegove možnosti za vstop na trg dela tako bi lahko izboljšali možnosti za dolgoročno prihodnost. Kako izboljšati storitve za te otroke, za najstnike, boljši kot bomo pri tem, lažje bodo ti ljudje postali bolj odporni in lažje bodo našli svoje mesto na trgu dela. Prav tako bodo bolje prilagojeni tudi na spremembe različnih struktur. To sicer ne pomeni, da potrebujemo kakšno segregacijo, ločevanje. Treba pomagati ne samo revnejšim, ranljivejšim, ampak vsem družinam, vsem otrokom. Je pa treba vedno poskrbeti za enake možnosti za vse te posameznike. To velja tudi za ljudi z različnimi boleznimi. To velja tudi za, naprimer, romsko populacijo ko govorimo o regionalnih skladih, lahko rečem, da moramo regionalne sklade povezati tudi z Evropskim socialnim skladom. Kaj pa nam manjka v tem sistemu? Imamo Atkinsonov sistem, ki ga poznamo. Prav tako vemo, da upravljanje poteka na več ravneh. Glede, stvar je v tem, da so vse ravni odgovorne za pomoč državljanom. Ne samo ena raven. To velja za celotno upravljanje na nacionalni in regionalni ravni. Prav tako institucije same ne morejo vsega odločati. Kaj ti gledajte? Kaj pa potem državljani? Če bodo vsem odločile samo institucije, potem državljani ne bodo o ničemer več mogli odločati. Te oblike struktur so včasih preveč zaprte in tako smo prišli do nekakšne rubikove kocke. Mi sicer ponavadi delujemo samo v dveh dimenzijah, ampak če pa želimo čim bolj pomagati reljivim skupinam, moramo razmišljati širše. Če želimo delovati na treh ravneh, potem moramo biti bolj ambiciozni. Skratka, tukaj v tej Rubikovi kocki je še veliko praznin, ki jih je treba zapolniti. Prav tako se je treba vprašati, kdo pri vsem tem delu posreduje. Ne gre samo za to, da bi morale nevladne organizacije prevzeti večjo vlogo. Stvar je v tem, da nevladne organizacije dobijo najmanj proračunskih sredstev iz državnih proračunov. Nevladnim organizacijam treba bolj pomagati. Prav tako je treba samim posameznikom pomagati, da lažje vstopajo na trg dela. Zato je treba najti čim bolj učinkovita sredstva in mehanizme. Kot rečeno, treba je čim bolj pomagati nevladnim organizacijam, ki so vse skozi v stiku z najbolj ranljivimi ljudmi. To velja za tehnično raven, za pomoč, za različna področja. Skratka, povečati moramo našo zmogljivost, potrebujemo celostno podporo. Ta mora biti obvezna, kajti takšna globalna pomoč lahko precej poveča učinkovitost na splošno. Kaj pa ISS, e Evropski socialni sklad? Poglejmo si, kakšni so učinki na evropski ravni. Mislim, da lahko ocenimo uspešnost na evropski ravni, ampak potem pa je marsikaj odvisno tudi od sistema v samih nacionalnih državah članicah. Fiskalne politike ne moremo obravnavati ločeno od pomoči, kot naprimer pomoči ESS. Če ni zadosti sredstev, ne glede na skupne cilje, potem rezultati nikoli ne bodo enako dobri v različnih državah članicah. Glavno sporočilo je precej enostavno. Treba je čim prej začeti pomagati ljudem, čim bolj učinkovito je treba uporabljati sklade, Pri tem morajo sodelovati vse institucije, ki lahko prav tako treba čim bolje načrtovati uporabo teh sredstev, vse od začetka pa do izvrševanja v praksi. Prav tako treba razmisliti o tem, kaj sploh želimo, ne pa o tem, kaj imamo sedaj. Treba razmišljati o prihodnosti. Hvala lepa za vašo pozornost. In rad bi se zahvalil mrežju za boj proti revščini, posebno revščini otrok, zato da smo pet let lahko sodelovali. Hvala lepa za pozornost. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa kolegice in kolegi, ki ste želeli besedo, potem ponovno gosti. Najprej Fredrik Darden, potem gospod Šrter. Darden. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil strokovnjakom za to, da ste z nami delili izkušnje z terena. Hvala lepa za navdušenje, hvala lepa za to, da ste delili z, z nami svoje izkušnje. Iz vsega tega vidimo, da je ISS zelo pomemben element za boj proti izključenosti in pa proti revščini. To je, mislim, očitno, ampak to sem vseeno želel podariti. Bi pa še omenil dve stvari, ki so posebno pomenili v okviru odbora za proračun. Najprej prihodnost večletnega finančnega okvira, še posebno v okviru posebnega odbora glede finančne perspektive in pa tudi v okviru pogajanja o proračunu za leto 2011. To je bilo dolgoročno načrtovanje in delovanje. Pogosto se v tem okviru govori o trajanju tega večletnega finančnega okvira, ali potrebujemo pet let, sedem let, dvakrat pa pet let, kako. Mislim, da vse to ima določen vpliv tudi na večletno načrtovanje strukturnih skladov. Kakšno je vaše mnenje o tem, me zanima? In tudi, kaj vi vidite na terenu? Kako ti večletni finančni načrti vplivajo na prakso, kako vi to dojemate? Prav tako ste nekateri omenili, da je celoten postopek ali pa nadzor lahko nekoliko okoran. Potem drugi element, medsebojno dopolnevanje med ISS in pa Evropskim skladom za prilagoditev globalizacije. Nekateri pravijo, da se sklada ne dopolnujeta. Sklad za prilagoditev globalizaciji naj bil drugačen. ISS naj bi bil nezadost učinkovit. Saj veliko ljudi pravi, da SSR ni zadosti uspešen. Ampak mislim, da sta oba sklada medsebojno lahko povezana, da se lahko dopolnjujeta. Sicer so potrebe različne. En sklad se bolj osredotoča na naknadno delovanje, drugi pa na predhodno delovanje. Prav tako me zanima, kaj strokovnjaki menijo o medsebojnem dopolnjevanju teh omenjenih skladov. Hvala lepa, predsednica. Šrotere, gospa Šrotere, naslednja. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ähm, bei diesem komplexen Thema und dem. Hvala, gospa predsedujoča. Tema je zelo kompleksna. In v luči tega, kar sem slišala, lahko povem naslednje. V delovni skupini in v našem odboru za zaposlovanje se bomo uh, o tem še ukvarjali predvsem učinkovitost. Jasno je, da SS vpliva ne samo na osebe, ampak tudi na regije. Takšna je njegova struktura in takšna bo tudi ostala. Kar pa zadeva moje vpraš vprašanje glede prihodnosti strukturnih skladov, eh, ta je dvojna. To je dvojno vprašanje. Doslej še nismo reagirali na zmanjšanje SSR-ja, to pa ni bil glavni cilj in to tudi ne izhaja iz pogodb. In eh, sprašujem se, ali bomo pustili vse v rokah držav članic ali bomo mi določili smer. Potem je treba videti, kako Evropski socialni sklad eh, globalno deluje in v sodelovanju z drugimi skladi. Tukaj ne govorim o skladu za prilagoditve glo, um, globalizaciji, ampak govorim o regionalnem skladu. In zato moramo doseči maksimalne učinke s pomočjo uporabe obeh skladov. Z uh, določilom o prekrivanju imamo dobro klauzulo, vendar pa glede na to, da prihaja do razlikovanja eh, kompetenc med ministrstvi, se te možnosti ne uporablja. Zato bi predstavnika Španije želela vprašati, če bi ne bilo boljše uporabiti oba sklada, ne pa, da bi morali se prijavljati dvakrat. Potem Naslednje vprašanje. Gender budgeting je zahteva, ki jo, ki izhaja iz SSA-ja. Ali se je to izvedlo ali ne. Potem obstaja eh, razprava o Equelinu, o njegovi izvedbi prek SS, že leta traja ta razprava. V šesti uvodni izjavi je to jasno zapisano, vendar pa države članice tega niso izkoristili in to je zelo slabo. To možnost je treba bolje izkoristiti. Kaj ti to je pravična uredba in se odraža na projektih in tako dalje. In potem vprašanje za vse tri strokovnjake. V petem členu SS je določba o nevladnih organizacijah. Zelo učinkovita je, dolgo smo se borili za njo in veliko izkušenj smo pridobili v, v, z uporabo te določbe. Všeč mi je bilo, ko so določbo, ko je bila določba uporabljena in je nevladim organizacijam omogočila, da so postale bolj uh, profesionalne, bo, da so zbrali več izkušenj tudi. To je dobro. In to je odličen prispevek, po mojem mnenju. Tudi Predstavnik Evropske mreže za boj proti revščine je povedal, da so nevladne organizacije, organizacije posredniki. Zato bi morda morali še nadalje razmišljati o tem. Trije strokovnjaki pa niso ničesar povedali o sposobnostih um, administracije, da bi izvajali SSS na inovativen način to mi je, to sem pogrešala, v preteklosti smo imeli, smo to uporabljali, sedaj bi želela slišati, zakaj smo to ukinili, ali bodo stvari tak, ostale take, kot so, ali bo spet Eh, vse prišlo v roke komisije. Potem, kar zadeva sklad za globalizacijo, sama se ne strinjam s tem, kar je povedal, povedal moj kolega, kajti sklad za prilagoditev globalizacije je samo neke vrste odziv, ki se ga ne uporablja smiselno. Veliko bolj bi mi bil, bila všeč učinkovita uporaba SSJ-ja peu leurs interventions. Kolegice in kolege, prosim, če ste čim krajši. Kajti, če ne, strokovnjaki ne bodo mogli odgovoriti na vprašanje, potem bilo vse nesmiselno. Najprej gospod Ri, potem pa Koferati. Samo so v telnem kasonj. Minjena, kaj oček, sretnim. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj povem, da sem bil zelo vesel, ko sem slišal, kakšen pristop so obrali strokovnjaki. Vključevanje na trg dela je v središču teh programov in tudi novih programov ter dela Evropskega socialnega sklada. Zato lahko rečem, da imamo celo srečo. kajti upravljanje, strateške zamisli in reforma evropskega upravljanja, pri vsem tem si zastavljamo isto vprašanje. Za nami so dolga leta razočaranj in slabih izkušenj. Gospodarske politike pa so sedaj bliže socialnim politikam kar je dobro in bolje treba izkoristiti to možnost, ki je sedaj pred nami. Tudi v parlamentu smo že povedali, da je treba pomagati tistim, ki živijo v revščini, da revščino premagajo in to čim prej. Predvsem je treba pomagati tudi otrokom, če bodo kot mladi premagali revščino, potem bodo imeli pozneje v življenju več možnosti za boljše življenje. Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov delovanja ESS je tudi v izboljšavanju kazalnikov boljši kazalci so zelo pomembna stvar. Treba se osredotočiti na to, da ugotovimo, na katerih področjih bi morali uporabljati sredstva Evropskega socialnega sklada in kako to čim bolj učinkovito narediti. Prav tako moramo gotoviti, ali imajo sredstva ISS dejansko učinek v praksi ali ne. In zato potrebujemo ustrezne kazalce. Slišali smo, da so bili nekateri programi uspešni. Kako to vemo? Me zanima, ali so zato nastala kakšna nova delovna mesta, ali je več študentov prišlo na določeno univerzo ali šolo. ali so študente lahko delali nekaj tedna več, nekaj let več zaradi takšnega projekta. Kakorkoli že mislim, da si moramo zastaviti konkretne cilje in imeti moramo tudi kazalce za spremljanje teh ciljev. Tako bomo dosegli rezultate. In vse to je zelo pomembno za to, da bomo čim bolj učinkoviti. Pridružujem se tistim, ki so podarili to, da so sinergije med izobraževanjem, zaposlovanjem in drugimi vidiki zelo pomembne. ISS e lahko deluje učinkovito samo, če je delovanje ISS-ja e skoordinirano z drugimi nacionalnimi programi, ki imajo podobne cilje. Še enkrat hvala lepa strokovnjakom, da ste prišli in da ste nam predstavili svoje zamisli. Hvala gospod Koferat in potem gospa Harkin. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsedujoča. Zdi se mi, da se strinjamo, da je izvajanje ciljev, tako gospodarskih kot socialnih, vsi cilje, ki so vključeni v strategijo za leto 2020, torej da to izvajanje zahteva usklajene pristope in selektivno uh, uporabo sredstev, kajti teritorijalne neenakosti v Evropi so številne. In zaradi tega, ker ustrajanje in teh razlik uh, onemogoča razvojne politike, otežuje razvojne politike. In to razmišljanje pa določa tudi smirnice, ki se mi zdijo napačne in celo nevarne. In to je, da bi združevali sklade in jih podvrgli istim pravilom. In mm, zaradi potrebe po usklajevanju se zatem potem skriva idejo, s katero se ne strinjamo, o neločenem vodenju teh skladov. Mislim, da mora ESS ostati, kajti ukvarja se za poslovanjem, da mora ostati ločen instrument z lastnimi sredstvi in z lastnimi pravili. Mislim, da preobrazba tega sklada v enega od drugih skladov, da bi to bila napaka, ki ne bi šla v prid zaposlovalni politiki. Ali celo bi morda lahko imela pozitiven učinek na število delovnih mest. Vendar to ne zadošča, mi potrebujemo kakovostna delovna mesta. Eden od najpomembnejših dejavnikov um, je ravno to, da Evropska unija pokaže kakovost v proizvodu, v delu in v vsem drugem. In zaradi tega mislim, da taki modeli tudi tisti, ki sabo prinesejo nekaj birokracije, so opravičeni zaradi uh, posebne uloge in posebnih lasnosti, ki jih je SS v zgodovini imel. Seveda uh, je treba najti odgovor na to, da se SS premalo uporablja. Vendar odgovor ni sprememba narave SS. Po moje je treba spremeniti mehanizme nadzora. Po moje bi bilo treba uh, izprobati uh, mehanizme, ki bi lahko prinesli tudi sankcije vsem tistim, ki so uporabili SS v neprave namene. Torej, treba je dati odgovornost vsem tistim, ki uporabljajo napačno SS in izkrivljajo njegove cilje. Mislim, da je zelo pomembno, da ohranjamo to posebnost eh, SS-ja in zato, ker potrebujemo mm, osredotočene dejavnosti, to ne smeje privesti do tega, da bi izgubili enega izmed najpomembnejših skladov in to je SS. Merci, je vais donner euh, la parole. Hvala lepa, gospa Harkin. In potem še so predsedujoča gospa Lin. Thank you, uh, I have... Najlepša hvala, sama imam štiri vprašanja. Dve sta že dobili odgovor in to, zato ne bom vprašala, to je komplementarnost z drugimi in uh, sklad za mikrofinance in potem še neke druge skladi, o katerih so omenjali. Uh, Eh, kolegi. Potem pa drugo vprašanje glede kazalnikov, ki jih moramo uporabljati, zato da bomo segli najboljše rezultate. Tretje vprašanje pa je namenjeno gospodu Garseju, ki je govoril o tem, da SS daja zagon novemu profesionalnemu socialnemu življenju, zlasti v kontekstu zgodnje upokojitve. Morda bi lahko kaj povedali več o tem. In potem še zadnje vprašanje, in tega so zastavili že govorci pred menoj, in to je, da bi vključili čim več deležnikov. Slišali smo o forumu za nevladne organizacije in da je treba eh, eh, nevladnim organizacijam pomagati, tudi iz tehničnega vidika in tako dalje. Sama to podpiram. Slišali smo tudi o več, o, o, torej o pomoči na več ravneh in hkrati pa slišimo tudi o poenostavitvi. Moje vprašanje je, da če imamo več členov v verigi, tem ta veriga postane bolj zapletena. In zaradi tega je moje vprašanje, kako bi lahko našli ravnotežje med tem dodatnimi členi v verigi in potrebo po poenostavitvi. Hvala. Uh, gospa Gens, Kinga Gens, potem pa še gospa Gruni.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 pogosto strinjam s političnimi strokovnjaki, ampak v bistvu pa je problem v tem, da je vedno več ljudi dlje časa izključeni iz trga dela. Zato potrebujemo posebne, posebno prilagojene metode za te ljudi. Ištvan Dande je o tem prav tako govoril in to je zelo pomembno vprašanje, kako ne ukrepamo, tako da bomo tudi zadosti fleksibilni kako se izogniti preveliki birokraciji. Prav tako seveda potrebujem tudi posrednike, kot so nevladne organizacije. Številne nevladne organizacije v naših regijah v bistvu so prenehali delovati zato, ker so imele preveliko birokratsko breme pri uporabi ESS. Skratka, birokracijo treba zmanjšati. Strinja se glede preventive. Vsakič, ko ESS predlaga program, je treba udeležencem, upravičencem prej pomagati, kako izkoristiti ta program, če ne je včasih prepozno. Hvala, gospod Gruni. Hvala lepa, gospa predsedujoča nekaj vprašanj, več jih je že bilo zastavljenih. Najprej več finančnih sredstev, kako čim bolj učinkovito porabiti ta sredstva, tudi če imam morda teh sredstev. Potem, ali mislite, da bi lahko SS e vodili tudi s sofinanciranjem? Prav tako, ali mislite, da bi morale vse države članice imeti pravico do SS? E ali pa samo nekatere druge, bogatejše pa ne. Potem področje uprave ISS. E Kaj mislite o novi uredbi za leto 2011? Prav tako me zanima, ali se ne bi mogli pri ISS e bolj konkretno sretočiti nekatere ukrepe za države članice, kajti trenutno je v bistvu stala preveč obsežno zastavljena, zato lahko države članice praktično vključijo sem vse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 Hvala lepa strokovnjakom za mnenje, ampak mene v bistvu zanima, kaj tukaj velja za prejemnike sredstev. Po poročilu Evropske komisije nam je bilo 70 odstotkov upravičencev do teh sredstev delavcev z višjo izobrazbo in samo v 30 odstotkih ta sredstva dobijo tisti, ki so v bistvu za to najbolj zainteresirani, brezposelni v tem primeru. Kaj pa dostop ljudi s posebnimi potrebami do Evropskega socialnega sklada? Veliko projektov imamo za te osebe, ki so manj konkurenčne na trgu dela kot pa za druge. Zakaj ti projekti so dražji? Pri tem potrebujemo posebno prilagojene dvorane, drugačno infrastrukturo in za vse skupaj potrebujemo več časa. Ne strinjam se s tem, da bi morali v SS e bolj vključiti nevladne organizacije. Temu nasprotujem. Sredstva SS e pogosto koristijo tudi delovanju nevladnih organizacij. Na koncu je problem v tem, da v bistvu sredstvo SS ne dobijo tisti, ki jih dejansko potrebujejo, revnejši. Mislim, da je treba bolj koristno in bolj usmerjeno uh, uporabljati ta sredstva. Gospa Deli, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa vsem strokovnjakom za odlične predstavitve. Rada bi vla o dopolnjanju FEDER programa in pa SS-ja odbor za regionalne zadeve razmišlja o tem, kako bi ISS umestili v naslednjo kohezijsko politiko v prihodnosti. Zato bi rada omenila dopolnevanje programa FEDER in ISS. Namenim pobudo skupnosti, ki je bila sprejeta in se imenuje urbana pobuda. To je odličen primer vključevanja teh ukrepov v FEDER in v ESS. Projekta Urban 1 in 2 sta uspela pokazati, kako delovati celostno. Celostno moramo delovati, še posebno to velja za nekatere najbolj prikrašene skupine v mestih v tem primeru. Treba je ugotoviti, kako uvesti čim bolj inovativne ukrepe, kako čim bolj pomagati k večji zaposlenosti in pa k večjemu dostopu do storitev in proizvodov. Mislim, da je treba mm, to možnost sedaj bolje uporabiti. V tem primeru je treba ustrajati pri urbani razsežnosti. Na tem moramo ustrajati, kajti na podlagi tega kazalca vidimo, kako velike so razlike posameznimi ozemlji. Mislim, da potrebujemo celosten globalen pristop, v okviru katerega bodo lahko vsi akteri, vse zainteresirane strani, bliže tistemu, kar želijo. Ta program, ki sem ga omenila, je uspešen. 1. decembra bomo imeli tudi prvo oceno tega programa in ta bo zelo dobra. Torej, morali bi se zgledovati po tem programu. Um, Najlepša hvala. Tudi sama imam nekaj vprašanj o tem, kaj se vam zdi, kako lahko majhne nevladne organizacije slišijo o različnih programih. Veliko ljudi mi je govorilo šuter, o različnih programih, Šrt je govorila recimo o programu. O, um, forem in tako dalje in kako lahko uporabimo najboljše prakse iz različnih držav članic, tako da bi se učili drug od drugem. Um, prosim pa, če se omejite na dve minuti, kaj ti čas nas uh, priganja. In če ne morete odgovoriti na določeno vprašanje, potem prosim, da nam pošljete posni, uh, eh, pisni odgovor. In sedaj bom besedo eh, predala. Kar najprej gospodu Tortueru. <clears throat> Najlepša hvala. Veliko je bilo vprašanj, gospa predsedujoča. Želel bi podati razmislek o naslednjem vprašanju, o večletnem okviru. Če, gre za to, če bo šlo za 5, 5 plus 5, 7 in sam kot strokovnjak mislim, da če komisija pravi 5 plus 5, da bi to lahko bila dobra re, rešitev. Tudi finančni okvir, ki bi trajal 7 let, se nam zdi ustrezen. Ampak Tukaj vidite, kako SS e direktno vpliva na strategijo. Pet let bi bilo premalo, pet plus pet z umestnim mm, podrobnim, eh, podrobno evalvacijo se nam zdi ustrezno. Torej pet, evalvacija plus še pet let. Kar pa zadeva komplementarnost med SS e in Evropskim skladom za regionalni razvoj, eh, Eh, zdi se nam, da eh, Evropski sklad za regionalni razvoj dobro dela. Eh, Evropski socialni sklad pa je dopolnilo. Zakaj? Zaradi tega, ker dejavnosti, ki se financirajo, se tudi izvedejo. In ko je sklad odobren, se najdejo tudi sredstva ki so nakazana potem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tukaj bi morali bolje spremljati dejavnosti. Tukaj se financirajo različne stvari. Gre za hiter odziv, ki je specifičen za določeno skupino ljudi. Potem pa kar zadeva načelo equal, načelo, ki ga uporabljamo pri uporabi evropskih sredstev, vse kar zadeva pa na čeznacionalna partnerstva in tako dalje. In vse, eh, vse, vsi ti problemi so vključeni v strategijo. Tudi pri enakih možnostih imamo, so določene dejavnosti, ki jih izvajamo prek Evropskega socialnega sklada prihaja do pozitivne strategije za to, da bi ženske vključili v tiste gospodarske dejavnosti, kjer niso dovolj močno zastopane. Potem pa še druge eh, dejavnosti. Mm. In vprašanje vodenja teh, eh, te komplementarnosti eh, kazalnikov rezultatov. Nam se zdi pomembno, da so jasni kazalniki. Eh, težko imamo enake kazalnike na evropski ravni, vendar pa je treba imeti primerljive kazalnike in to lahko vpliva seveda na rezultat. Če, kaza, če bi eh, taki rezultati imeli tudi finančne posledice, sem prepričan, da bi kazalniki že bili določeni. In Evropa bi potem vedela, kako SS e izvaja svoje dejavnosti in kako dosega rezultate. Če bi imelo finančne posledice, bi bilo to bolj jasno. Če obstaja neko tveganje, finančno tveganje za Evropsko unijo, potem mi vemo, da smo glavni v prvi vrsti odgovorni za to. Če pa imamo rezultate, ki vplivajo na ljudi, pa bi kazalniki bili že določeni, lahko bi rekli, da Evropski socialni sklad že dosega rezultate, ki jih lahko pokažemo državljanom. Veliko bi še lahko. Uh, povedal in odgovarjal, in, ampak bom vse te uh, odgovore poslal v pisni obliki. Seveda, gospod Plasej, žal imamo na dnevnem redu še druge točke. Izvolite. Hvala lepa, bom kratek. Bom poskušal združiti več vprašanj. Najprej socialna politika in pa politika zaposlovanja. Obe politiki sta vedno nacionalni. Socialnim skladom dajemo sredstva državam. Nacionalne države morajo zagotoviti dopolnevanje med vlogo države in pa na drugi strani lokalnih skupnosti ter pa nevladnih organizacij ter vseh, ki delajo na terenu. Ta mm, vloga dopolnevanja obstaja, ampak to smo v okviru držav in lokalnih skupnosti. Zato imamo vedno integriran pristop. Ta je zelo mm, zanimiv, pomemben, če je vedno bliže ljudem. S tem integriranim celostnim pristopom lahko združimo te različne probleme zaposlovanja in družbene probleme, tako lahko pomagamo um, vsem otrokom, starejšim, podjetjem, delavcem, vsem skupaj. To je splošna globalna politika. Če želimo globalno politiko in če ne želimo, da je to ena velika zmešnjava, potem je pač treba imeti neke analize. Treba gotoviti, kje zagotoviti socialno rentabilnost. Če želimo takšno rentabilnost, potem moramo imeti dolgoročne programe. Programe, cilje, ki jih lahko zastavimo na, šir, na daljši rok. Frederik Darden, to je v bistvu tudi odgovor na vaše vprašanje. Če imamo dolgoročne programe in s konkretnimi cilji, potem lahko izpeljemo tudi ukrepe za večjo socialno rentabilnost. To ne velja samo za finančne ukrepe, ampak tudi za to, kako čim bolje pomagati ljudem, tako glede zaposlovanja, kot glede kakovosti življenja. Res je, kakovost življenja je subjektiven pojem, ampak če govorimo o kakovosti življenja, gre za oba dejavnika, objektivni pa subjektivni vidik. še drug odgovor, druga tema, kako približati delovno okolje tistim, ki so izključeni iz trga dela. Z določenimi metodami, te metode obstajajo, lahko ugotovimo, katere so. Sicer ne želim stvari preveč konkretno pomenovati, ampak kako to storiti? Z reaktivacijo, s prilagoditvijo, s pospeševanjem ampak vedno pa treba poštevati tudi um, posamezne značilnosti um, ljudi. Toliko v času, ki mi je bil na razpolago. Najlepša hvala. Zadnji govorec je pa gospod Dande. Izvolite. Hvala lepa. Osredotočil se bom samo na eno temo, ki imam malo časa. Birokracija ali imam preveč institucij? ali premalo, ne vem. Mislim, da je treba pač priti do optimalnega števila institucij, koliko jih potrebujemo za večjo preglednost in pa za spremljanje uspešnosti. Ampak ne smemo se osredotočiti na birokracijo, ampak na tiste, ki jim dejansko želimo pomagati, oni morajo dobiti večji del sredstev ESS. Tu ne gre samo za zaščito teh ljudi, ampak bodo ti ljudje dejansko trpeli posledice, škodo, če ne bodo prišli do te pomoči. Lahko rečem, da imamo zaenkrat preveč plasti sedaj imamo še nov finančni mehanizem kot novo plast z novimi odgovornostmi, z novo vlogo. Ampak včasih to zapleta delovanje celotnega sistema. Je pa res, da bi lahko po drugi strani stvari boljše nadzorovali. Right. Najlepša hvala. Še enkrat bi se vsem trem zahvalila za odlične predstavitve. Vidite, koliko vprašanj smo imeli in o tem bi se lahko še zelo dolgo pogovarjali. Torej, še enkrat hvala za vaš prispevek. Naslednja točka na dnevnem redu je. Okvir za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja v Evropi, mladi in mobilnost. Ali Najprej bomo besedo dali gospodu Johnu Martinu, ki je direktor za zaposlovanje delo in socialne zadeve organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Govoril bo o ukrepih, ki bi jih morali sprejeta vlade za izboljšanje eh, možnosti zaposlitve mladih. Uh poleg njega je gospod Sonej. Sedaj pa besedo kar predajam gospodu Martinu. Much, um, um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V veliko čast mi je meni in kolegici Anne Sonej, da sem lahko danes tukaj z vami. Najprej bi vam želel predstaviti nekaj kar izhaja iz dela, ki zadeva trg dela mladih v 16 državah OECD pred krizo in v času krize. 16 OECD držav smo pokrili, 9 jih je članic Evropske unije in v svojem delu smo definirali mlade kot starostna skupina med 15 in 16, ko prvič stopijo na trg dela, pa vse do 29. leta starosti. Imamo 16 poročil za posamezne države, ki smo jih vključili. Vsa poročila so, eh, so eh, bila objavljena pod naslovom uh, um, Jobs for Youth, torej zaposlitve za mlade. In uh, naslednji mesec bo objavljen tudi povzetek za o vseh 16 študijah in o tem, torej, kaj je dobro in slabo za to, da mladi dobro začnejo na trgu dela. O tem so se pogovarjali ministri v Oslu na sestanku na visoki ravni 20. in 21. septembra. Spletna stran, ki jo vidite na dnu, vam bo povedala veliko več o poročilih po posamezni državi in o povzetku, ki ga bomo še objavili. Začel bi z nekaterimi dejstvi o trgu dela za mlade. Prva stvar, ki se jo je treba zavedati, in to ni vedno lahko glede na trenutno situacijo, je, da pred, pred eh, krizo je prišlo že do številnih izboljšav eh, na trgu dela za mlade eh, v državah OECD. Brezposobnost mladih se je nižala. Hkrati pa so obstajali dolgotrajni problemi za vključitev na trg dela za eh, prikrajšane mlade. In e, raziskave, ki smo jo opravili na ravni OECD, jasno kaže na dve skupini mladih, ki e, so še zlasti e, ogroženi pri iskanju dela. Prvi smo imenovali Eh, prikrajšani ali zapostavljeni mladi, druge pa imenujemo, um, pa imenujemo slabo vključeni novinci. Naj vam povem nekaj podatkov o teh dveh skupinah. Prva skupina, to so prikrajšani zapostavljeni mladi, tu gre za številne kumulativne prikrajšanosti. Verjetno se s tem soočate v vseh državah članicah. To so mladi, ki so pustili šolanje, ki pogosto prihajajo iz kakšnih etničnih manjšin, ki živijo v um, zapostavljenih mestnih četrtih in tako dalje. Glavna lastni, lastnost pa je, da uh, so izpadli iz trga uh, delovne sile indika, torej kazalnik, ki smo ga uporabljali, imenujemo skupina NIT. Torej to so mladi, ki niso zaposleni in niso niti v izobraževalnem eh, procesu in niso zaključili srednje šole. Tukaj pravimo, da, je, da morajo ti mladi najprej dobiti neko kvalifikacijo ali diplomo. Pred krizo je ta skupina predstavljala približno 10 odstotkov mladostnikov med 15 in 29 letom starosti, ki so pustili šolanje. In kot vidite na sliki, se, so razlike med državami precej velike glede velikosti te skupine skupine NIT. Sedaj pa druga skupina, to so slabo vključeni prišleki, to so mladi, ki običajno imajo zaključeno recimo srednjo šolo, ampak pogosto se eh, izme, zamenjujejo eh, dela za določeni čas ali pa so brezpo, brezposelni tudi v času, ko imamo gospodarsko rast in je brezposelnost nizka. Eh, naš kazalnik, proksi kazalnik kaže, da približno 8 odstotkov mladih v Evropski uniji med 15 in 29 letom starosti pred krizo ki so se nehali šolati in so imeli službo za določen čas, niso našli stalne zaposlitve dve leti kasneje. Torej to so mladi, ki so pustili šolanje, začeli delati za določen čas in dve leti kasneje, torej pred krizo, še vedno imajo začasno delovno mesto ali pa so brezposelni in velikost eh, te skupine je posebno velika v državah, kjer obstaja veliko ovir za mm, outsiderje, ki se želijo vključiti v, na trg dela, recimo v Španiji, Franciji in na Portugalskem. Tukaj mislim, da je glavna Eh, odločitev, da je treba prilagoditi način eh, trga dela in način, kako vstopajo mladi na trg dela. Tik pred izbruhom krize je 8 odstotkov mladih eh, bilo vključenih v to starostno skupino. Če sedaj združimo dve, ti dve skupini, vidite, da pred krizo približno 20 odstotkov mladih je bilo v eni od teh dveh skupin, torej mladi, ki so pustili šolanje in za katere obstajajo veliko tveganje, da ne bodo vstopili na trg dela. In gotovo je, da se je s krizo velikost teh dveh skupin povečala. Imamo nekaj ocen glede velikosti teh dveh skupin, ampak zdi se zelo verjetno, da vsaj 25 odstotkov ali več mladih spada v eno od teh dveh skupin. Sedaj pa bi spregovoril o vplivu krize. Ni treba govoriti o tem, da je kriza zelo hudo prizadela trg e, zaposlovanja mladih in da obet, obeti niso dobri. Naše predvidevanja na povedi pravijo, da bo taka situacija ostala še vsaj naslednjih 18 mesecev. In e, velikost teh dveh skupin se je v času krize povečala in to pomeni, da se veča tudi tveganja tega, kar, prav, kar um, ekonomisti in psihologi imenujejo um, brazgotine. In to pomeni, da tudi po koncu krize in ko se bo začelo gospodarsko okrevanje, bodo ti mladi še vedno um, imeli slabe zaposlitvene perspektive in tudi, ko bodo našli eh, službe, bodo dohodki nižji v eh, primerjavi z drugimi mladimi. Glede na naše mm, napovedi se bo stopnja brezposelnosti med mladimi bi lahko dosegla tudi 23 odstotkov leta 2011 in ni videti, da bi se zmanjšala, začela zmanjševati do približno sredine uh, leta 2012. Kaj to pomeni za ključne kratkoročne izzive? Mislim, da prva prednostna naloga, ki izhaja iz našega dela in ki so jo podrdili tudi ministri v Oslu, je, da moramo ustaviti to generacijo in moramo ustaviti mlade, ki puščajo službo in potem trpijo na trgu dela. Drugi kratkoročni izziv je, da številni mladi so se odločili, da se bodo odzvali na krizo, tako da se bodo dlje časa šolali. In morda je to dobra investicija, vendar pa jih šola mora opremiti z veščinami in znanjem, ki bo koristno, ko bo začelo gospodarsko okrevanje. Tretji izziv je, da eh, ukrepi za aktivne Eh, trg delovne sile, eh, morajo biti bolj stroškovno učinkoviti. In morajo pomagati mladim pri iskanju dela ali pa pri pridobivanju veščin, tako da bodo lažje zaposljivi. In na koncu moramo zagotoviti neko varnostno mrežo za mlade, zlasti za tiste, ki so že dolgo brezposobni in moramo zagotoviti tudi šolanje in usposabljanje mladim, tako da bodo lahko vstopili na trg dela. Kakšne orodja bi države morale imeti? Mislim, da je treba ukrepati zgodaj in ciljno ukrepati, da bi mladim pomagali, da ostanejo v stiku z trgom dela. To pomeni, da jih je treba zgodaj najti in treba je tudi zgodaj uh, ugotoviti, kakšni so pravi ukrepi, pomagati jim pri iskanju dela, uh, um, podaljšati uh, socialno podporo za tiste mlade, ki nimajo pogojev ali pa so že izčrpali pogoje za upravičenost do socialne, eh, do socialne pomoči. Eh, številni, mm, tudi odp odpuščeni pripravniki, recimo eh, na področju gradbeništva, bi lahko nadaljevali službo, eh, bi lahko nadaljevali, oprostite, izobraževanje. In potem še eh, varstvo z socialno varnostno mrežo, to bi imenovali medsebojne obveznosti, in to pomeni, da morajo tudi mladi se potruditi, da bodo našli službo ali pa izboljšali svoje eh, izobrazbo ali veščine, tako da bodo lažje našli delo. Ko pa bo eh, gospodarsko okrevanje se začelo, obstajajo strukturni problemi na trgu dela za mlade, Eh, s katerimi se je treba soočiti v Evropski uniji in v državah OECD. Najprej se je treba zagotoviti, da vsak mlad človek, ki opusti šolanje, ima znanje, ki je potrebno na trgu dela. Nekatere države so skušale ta cilj doseči tako, da so zvišale eh, obvezno šolanje, recimo z 16 na 18 let. OECD meni, da bi to morda lahko bil ustrezno orodje za to, da bi uh, dosegli ta cilj, če mlad človek potem doseže kvalifikacijo, če ostane torej dlje časa v uh, izobraževalnem procesu. Po našem mnenju ni dovolj, če se mladim reče še leto ali dve, morate ostati v šoli, zlasti takim mladim, ki, um, šo, ki, za katere je šolanje posebno problematično. Torej, smiselno je, da ostanejo le, če prid, si pridobijo znanje ali veščine. Potem je treba promovirati um, pripravništva, in um, dati mladim še drugo možnost in zagotoviti, da bodo um, končali izobraževalni proces z znanjem, ki je dobro. Potem je treba eh, prehod od šole, iz šole na delovno mesto, Ta prehod mora, bi moral biti bolj mehak. Tako bi mladi lahko um, usklajevali šolo in študij. Veliko dokazov pravi, da um, kombinacija določenega vrsta dela in šolanja je prednost. Dok dokler seveda tega dela za študij, to delo za študij ni preveliko. Dokler delate recimo 15 do 20 ur na teden in ne več, potem je kombinacija takega dela s šolanjem mogoče in nudi določene koristi um, takim mladim. Presenetljivo je, v kolikih državah je to težko, zaradi različnih razlogov je težko torej usklajevati šolo in delo. Kar bi mladim lahko olajšalo prehod na delovno mesto. Mislim, da je pomembno, da ovire pri popraševanju za delo ki ovirajo dostop mladih na trg dela ali pa dostop mladih do takih dela, ki bi jim nudil resnično kariero, da se je tudi s tem treba spopasti. Recimo prihaja do diskriminacije pri najemanju ljudi, zlasti mladih, ki, ima, ki so uh, pripadniki določene recimo etnične manjšine. Po našem mnenju je treba znašati, zmanjšati stroške najema eh, mladih z nizko, eh, nizko izobrazbo. Torej morali bi zmanjšati minimalne plače za take a, in jim znižati socialne priste, prispevke po našem mnenju je treba tudi eh, zmanjšati dvojnost med eh, eh, delom in trgom. Obstaja veliko prednosti če, pri ohranjanju pripravništva in v številnih državah OECD in državah EU imajo take sisteme in stalno investirajo za to, da to ostane prisotno. Problem je, kako v času krize zagotoviti, da bodo podjetja nudila dovolj mest za pripravnike da bodo nudile pripravništvo mladim in eh, zapostavljenim mladim, kajti po našem mnenju učinkovit sistem, eh, sistem pripravništva prinaša samo prednosti. To je situacija, kjer vsi nekaj dobijo. Delodajalec, zmanjšajo se stroški, mladi se izobrazijo kaj ti uh, delodajalec investira v njih in veliko krat so potem tudi pripravljeni uh, obdržati te mlade po koncu pripravništva. Če pripravnik zapusti delodajalca po koncu pripravništva, je to prvi korak na poti v boljšo službo. In seveda uh, je to tudi vir, dohodka za, uh, za pripravnika. Vsi ti učinki kažejo na to, da je treba investirati v um, poklicno izobraževanje, v pripravništva, v um, staže in tako dalje. Uh, in sedaj ob zaključku bi želel podati štiri točke. Res je, da so se številne države odzvale na krizo tako, da so povečali sredstva za programe za mlade. Pomembno pa je, da ta zagon ohranimo. In ta potreba je še bolj um, izražena v tistih državah, ki morajo znižati primankljaj javnega sektorja, zmanjšati javni dolg in vsa sredstva za programe za mlade je treba uporabiti učinkovito. Tretje področje je, da je treba investirati v preventivo tako da tisti, ki opustijo šolo, ne postanejo dolgotrajno brezposelni. Eh, ciljna skupina bi morali biti tisti, ki, o katerih sem govoril v prejšnjih prosojnicah in morali bi imeti sistem, da bi te ljudi našli in bi jim potem nudili specialno pomoč in spodbudo, da bi se vključili na trg dela. Gospa predsedujoča, tukaj bi zaključil. Najlepša hvala za pozornost in seveda bova s kolegico. Eh, z veseljem odgovorila na vprašanja o tej predstavitvi in o drugih temah. Hvala lepa. Preden predam besedo kolegici, naj pozdravim v dvorani tudi študente iz eh, mojega volilnega okrožja iz kraja Regbi in sedaj predam besedico, besedo naši poročevalki. Ehm, eh, Hvala lepa.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 Fjo. Pripravila sem poročilo, ki je mi bilo dodeljeno že aprila tega leta. Moram se vam zahvaliti za vaše poročilo, kajti eh, v njej je zajetih veliko namigov uh, za naše nadaljne lelo. Imamo 100 milijonov mladih v Evropi in 21 eh, odstotkov teh 100 mladih ne najde zaposlitve v tem trenutku. To ima posledice za nje, za njihove družine, ampak tudi za naše države članice. In torej ti mladi, to je bilo ugotovljeno tudi v opravljeni študiji. ne najdejo ustreznega stika z uh, trgom dela po uh, opravljenem študiju. In torej so postali neke vrste izgubljena generacija v zadnjih letih. Moramo torej pravočasno odpraviti ovire, moramo pravočasno pripraviti teren in to, kar nas uh, zaskrbljuje. V okviru našega odbora je to, da pogostokrat mladi vstopajo na trg dela, to da z eh, pač z eh, negotovimi eh, pogoji in z pogodbami za določen čas. V številnih poročilih o zaposlovanju, ampak tudi v drugih poročilih smo se ukvarjali z razmerami mladih, z priložnostmi, ki se jim odpirajo in to bo, do, bo dobra podlaga za naše prihodne razprave. Glede na to, da a, nimamo še veliko časa in ker bomo lahko naknadno poglobili razpravo, se bom zdaj osredotočila samo na tri vprašanja. Torej, po, a, a, na podlagi študije OECD v letih 2006-2011, torej ti dve leti, tista leti, ko bo prišlo do viška, kar zadeva um, mladinsko brezposelnost. Na to pa razmere bi se morale nekoliko izboljšati, zaradi tudi umika uh, gospodarske krize, zaradi demografskih sprememb, torej stvari bi se morale nekoliko izboljšati. Use on the move. Ali uh, eh, nism, ne zamujamo s tem morda? To je prvo vprašanje. V študiji govorite o spodbudah za podjetja, kot naprimer davčne lešave za to, da bi izboljšali dostop do dela za mlade, za smaševanjem stroškov za delovno silo. To, da ne menite, da to bi lahko povzročilo negativne učinke za starejše delavca. Ne spodbujamo morda na tak način neke vrste te eh, genera, generacijskega razkoraka. In še zadnje vprašanje. Po um, tej študiji OECD-ja obstajajo določene države, ki, s kim bolje uspeva uh, reševati vprašanje mladinske brezposelnosti. Katere so te države, kateri so primeri, vi ste citirali nekaj primerov in ki so mi dali misliti, naprimer Nemčijo tudi. Nemčija morda ni ravno tako zelo uspešna v primerjavi z drugimi državami. Dvojni sistem eh, izobraževanja. Kaj mislite o tem? Hvala lepa. Naslednji govornik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch dem äh, Herrn Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz naj se zahvalim gospodu Martinu za pred to predstavitev, za to zanimivo študijo. In eh, ta eh, njegovo poročilo je, nam je že postreglo številnimi odgovori glede na dramatične razmire in eh, na kontekst, ki ju že poznamo. Sicer moramo zabeležiti, da so trenutne okoliščine zelo težavne in torej ne vem, če bo vse mimo tja do konca leta 2011. Ti ukrepi. Vsekakor so uh, dolgoročni In če menimo, da pristojnosti držav članic, kar zadeva reformo univerzitetnega šolskega sistema, potem, če upoštevamo te pristojnosti, se bojim, da ne bomo imeli v kratkem bistvenega izboljšanja na trgu. In eh, tukaj pogrešam tretjo skupino v tej študiji, mladi, eh, torej skupino mladih s ustreznimi kvalifikacijami, ki trenutno imajo še vedno zelo velike težave pri iskanju zaposlitve. Pa čeprav obstaja tudi določeno pomanjkanje, pomankanje delovne sile v nekaterih eh, konkretnih sektorjih, naprimer na področju komuniciranja eh, oziroma gre za slabo upravljanje tudi trga dela, gre za vprašanje eh, nepovezanosti med gospodarstvom in pa univerzitetnimi šolskimi sistemi. Predstavljamo poročevalec je povedal, da uh, sicer uh, nekatere države ne zmanjšujejo svojih proračunov uh, v korist mladih, to da poznam nekatere primere, nekatere primere nekaterih držav članic, ki so uh, rezale finančna sredstva za uh, mlade. Tudi na evropski ravni za, za program evro se so bile zmanjšane sredstva. To ni v redu. Hvala. Hvala lepa, gospod Trnen in na to še en govornik. Uh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Najprej naj povem, da sem bila poročevalka uh, na temo mladine v našem odboru, ki je bil sprejet v parlamentu uh, julija in ta, to poročilo se je mm, dotikalo podobnih tem. Mislim, da Eh, so te razprave, eh, so se že večkrat ponovile v tem odboru in sem nekoliko frustrirana, kajti je, eh, to je tema, ki je nujna tudi z političnega vidika in res potrebujemo, da vlade uložijo v to. Imamo tudi zelo jasen mandat, ki smo ga posredovali iz Evrope, iz Evropske ravni, moramo torej povečati našo evropsko dodano vrednost, moramo se torej osredotočiti predvsem na mlade, ki se morajo eh, premikati in moramo tudi delati na hitrosti in moramo uresničevati in izvajati evropske proračune. Uh, To je torej naša vloga, vloga našega odbora. Torej, eh, tudi eh, moramo mladino ohraniti tudi na poti, ki vodi v zaposlitev, ampak z mojega zornega kota je po mojem mnenju re, ravno vprašanje zaposlovanja najnujnejše. In še nekaj je pripomba k predstavitvi našega a, eh, govorca. Ko govorimo o izzivih, ki so pred nami, s katerimi se moramo spopasti. Soglašam se številnimi vašimi uh, pripombami, ampak imam še nekaj vprašanj oziroma nekaj pripomb. Prva zadeva 11. stran, kjer piše, da mlade moramo pripraviti, da, so, uh, da bodo kos uh, novim zaposlitvenim možnostim. Uh, torej se pravi, da moramo prekvalificirati določene mlade, ki še niso sposobni oziroma ki v naslednjih letih ne bodo sposobni prevzeti določenih delovnih mest, ki se bodo porodila čez nekaj let. Moramo torej več sredstev nameniti ravno usposabljanju, raziskavam, izobraževanju. Jaz lahko govorim iz svojega a, znanja, da namenjena sredstva znašajo več kot 5 odstotkov dejansko. Ne, morda to ne velja za vse vseh 27 članic. Toda izobraževanje Eh, je eh, to, kar zasledujemo v Evropi in torej želimo ustvariti kvalificirano delovno silo in torej ne razumem, zakaj vi govorite o tem, da bi zniževali minimalno plačo. Potem pa stroškovna učinkovitost. Ja, seveda na evropski ravni imamo ničkoliko uh, ustreznih strokovnjakov in tudi, tudi na ravni držav članic in bilo je ugotovljeno, da. Um, ti visoki stroški za aktivno zaposlovanje ne eh, delujejo. Prišlo je do neke študije na Danskem prednedavnem, zato se moramo osredotočiti na eno orodje, ki naj bo res uspešno, ne pa trositi denarja. Moramo se osredotočiti res na kakovost, in, ko govorimo o aktivnih politikah zaposlovanja. Mislim, da sem v bistvu uh, s tem prišla do zadnje pripombe k vaši predstavitvi in sicer ne se otrošim na 18. stran, kjer je govor o uh, zmanjševanju cene uh, nekvalificiranih mladih s tem, da znižamo njihove. Um, socialne prispevke oziroma da eh, celo predvidimo neko plačo, ki bi bila nižja od minimalne plače. Mislim, da ustvarjati tak eh, podtrg dela za mlade, za priseljence, za nekvalificirane pomeni pravzaprav ohranjati te ljudi eh, ob robu družbe, pomeni socialno izključenost. In torej jaz bi vas rada slišala, kako komentirate to, kako komentirate v zvezi z to nevarnostjo ustvarjanja torej nekega sloja, razkrija a, eh, pač a, eh, slabo, slabše plačanih ljudi a, eh, med mladimi in a, torej mi politično tega ne moremo sprejeti. Hvala lepa. Zdaj pa a, še dva govorca. Hvala lepa. Torej, gospa Hirša, kot poročevalka za, poklicno, za vse življensko poklicno usposabljanje, sem obiskala Solun za delegacijo prejšnji teden in tam smo se pogovarjali seveda tudi o m, mladinski brezposelnosti. In ima prav kolegica, ki pravi, da je že frustrirana, kaj ti vemo, da že kar nekaj časa a, obstaja ta problem. problem poostril zaradi krize. Države članice niso prvič pod to preizkušnjo, to je evropski problem, ki obstaja že kar nekaj let. In tudi države, ki imajo brezposelnost mladih, ki jo lahko še obvladujejo, tudi te države se bodo morali prej ali slej spopasti s tem problemom. Čez pet ali deset let, ko ti mladi bodo stari približno 30 ali več let in bodo še vedno se soočali s problemi pri iskanju svojega mesta pod soncem med navednicami, predvsem, če nis, ne bodo imeli priložnosti ustreznega dostopanja do trga dela. In torej problem je, in generacija ne bo kar tako izginila čez noč. Kar je žalostno, je to, da imamo ničkoliko uh, dobrih projektov, ki so že dokazali, da omogočajo mladim iskanje. Uh, ustreznega delovnega mesta oziroma ki dovoljujo mladim, ki zapustijo šolanje, da eh, se prekvalificirajo prek druge poti za dostopanje potem do zaposlitve. Obstajajo tudi drugi projekti, ki podpirajo tiste šole, ki jim uspeva a, zadržati mlade v šolskih klopeh, torej da ne, da ne pride do tega osipa. In torej šola recimo dobi tudi neko nagrado, tudi denarno nagrado in seveda si prizadeva za to, da ohrani mlade med svojimi stenami, seveda na ustrezen način, seveda nočemo podjetjem potem usiliti mladih, ampak Lahko tudi pričakujemo od mladih določeno socialno odgovornost, ki jim morajo biti kos s lasnim prispevkom. Na tem obisku delegacije smo ugotovili, da na terenu lahko sposorimo še marsikaj in eh, tukaj morajo sodelovati vsi akteri, šola, različne oblike pomoči za mlade, delodajalci, mladi sami. Torej vsi akteri morajo biti usklajeni, ukrepi morajo biti usklajeni, imamo kar nekaj dobrih primerov. In če dejansko Evropska unija želi dokazati, da je pri srcu eh, celotno vprašanje, potem moramo recimo sprožiti pilotni projekt, uvesti tak projekt in si moramo reči, mi, Evropski parlament, si želimo podpreti recimo stike med mladimi univerzami, podjetji na terenu, zato da tudi mi damo naš prispevek za te pobude na terenu večkrat nekateri dobri projekti sicer že eh, tečejo, eh, so pet in prekinjeni zaradi pomankanja sredstv. In torej mi kot Evropski parlament moramo postoriti nekaj več od tega, kar smo rili doslej. Torej ne samo razpravljati o istih stvarih. Hvala lepa, gospod Deli. Merci, madame la présidente. Merci de votre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za predstavitev. Imam več pripomb. Najprej revščina mladih. Res je treba se boriti za delovna mesta mladih. Ampak gledajte, danes tudi tisti, ki delajo, imajo zelo negotova delovna mesta, zelo slabo plačena delovna mesta. In revščina je res zelo visoka, zato mislim, da treba še enkrat razmisliti o novih ukrepih, kako izboljšati življenje teh mladih. Ker ti, ti mladi sploh nimajo, na primer, zdravstvenega zavarovanja. Ali je res treba govoriti o avtonomiji? Mislim, da je treba poskrbeti za to, da bodo mladi imeli za dosti visoke prihodke, da bodo avtonomni. Potem druga stvar, izobraževanje. Res je, trenutno smo v času krize. Uh, zmanjšujemo javnofinančne primankljaje, ne vlagamo v mladino, niti v izobraževanje, čeprav bi to morali še dolgo časa početi. Kaj ste rekli? Čim prej se je treba osredotočiti na najbolj renljive mlade. Nuno je treba zato izboljšati tudi izobraževanje učiteljev. To imenujemo socialno spremljanje. Nekatere družine, nekateri starši so pač v težkem položaju, zato ne morejo zadosti pomagati svojim otrokom. Pri tem morajo pomagati sedaj tudi šole. To spremljanje mladih na poti vključevanja v družbo je nekaj zelo pomembnega. Potem razočaranje nad diplomami, to torej, je kdo omenil. Ravno zaradi tega moramo ponovno razmisliti o naših usmeritvah. Ne moremo pošiljati mladih um, na neka brezizhodna pota, iz česar ne bo potem nič. Treba je ponovno poslušati mlade, tako da bodo povedali, kaj potrebujo. Nove tehnologije in podobno, veliko sektorov se spreminja, naprimer zelena tehnologija, potem zelena delovna mesta in tako dalje. Mladim je treba tudi pri tem zaupati in prav tako se moramo vprašati, kako mi na evropski ravni pri tem nekaj storiti, kako povečati število novih delovnih mest. In potem še tole, dejali ste, da je potrebno povezati izobraževanje in kariero. Glede, Markenstein ni med študijem delal v McDonald'su, ampak je predvsem študiral. Tudi mladi morajo imeti možnost, da se osredotočijo na svoj študij. Že prej sem govorila o avtonomiji mladih. Sveda se strinjam z tem, da je potrebno pridobiti tudi praktične izkušnje, potrebujemo možnosti stažev, ampak ti morajo biti ustrezno urejeni in tudi ustrezno plačani, kaj ti podjetje sedaj stažiste uporablja za to, da v bistvu potem nadomeščajo druga delovna mesta. To so prikrita delovna mesta na napačen način. Poskrbeti moramo za to, da bodo ti mladi ponovno v dostojnem položaju. Te staže treba ustrezno urediti. Za konec pa še diskriminacija pri zaposlovanju. Mladi iz zapostavljenih, prikrajšanih mm, skupin ali pa naprimer starši priseljencev vedno naletijo na diskriminacijo, pa če ima diplomo ali ne. Nas cilj je, da zagotovimo to, da bodo vsi evropski državljani imeli enake pravice, enake možnosti pri vstopu na trg dela kaj je treba storiti. Seveda, lahko vedno rečemo, treba je spoštovati različne direktive za boj proti diskriminaciji, ampak kako bomo kasnovali tista podjetja, ki tega ne počnejo? Naprimer, nekdo te ne želi zaposliti, zato ker, naprimer, prihajaš iz eh, zapostavljenega območja ali pa zato, ker je tvoj primek tuj. Ti mladi so še tako izključeni iz trga dela, iz družbe še toliko bolj, naprimer, če prihajajo iz zapostalih območij. Ampak kaj pa potem z njimi, kam naj pa gredo? O teh stvarih je res treba zelo konkretno razmisliti. Sama sem začela biti plat zvona, tako kot kolegi, ampak sedaj mislim, da je stvar res že zelo, zelo nujna. Ker ti mladi so res zelo razočarani. Tudi nad uh, nami, vsemi politiki. Hvala. Thank you. Uh, Mrs. Papadopoulou.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 Eh, v številne eh, programe, kajti moramo spodbuditi mlade, da bodo čim bolj mobilni, da eh, pač vse evropske države bodo priznali njihove diplome in priti mora tudi do izmenjave dobrih praks. Moramo storiti torej veliko za to, da se borimo proti brezposelnosti med mladimi. Moramo doseči to, da a, mladi imajo ustrezno diplomsko stopnjo, ampak morda včasih moramo tudi spremeniti našo taktiko, moramo se preusmeriti bolj v zelena delovna mesta, moramo iskati torej nove priložnosti v novih energijah, v novih tehnologijah in to je tam, kjer potrebujemo več usklajevanja. Začetek v začetku decembra bomo razpolagali s statistikami, ki bodo podlaga za prihodnje načrtovanje. In mislim, da v nacionalnih strateških študijah bomo morali dati prednost temu, kako lahko najdemo srezna finančna sredstva, tako da mladi bodo lahko, tako ko gre recimo za javni sektor, bodo lahko se vsekako preusmirili tudi v, pri, pri zasebni sektor, bodo lahko postavili na noge svoje podjetje. Torej moramo spodbuditi, moramo ulagati v podjetništvo za mlade, predvsem v nekaterih predeljih Evrope, v Skandinaviji oziroma na severu so stvari nekoliko boljše, mi pa moramo se boriti proti diskriminaciji. Izzivi, ki, katerimi se moramo spopasti, so izzivi, ki zadevajo nacionalne strateške načrte, ciljske načrte, kako lahko izboljšamo, naprimer, razmere za ženske, kar zadeva socialno vključevanje, migrante, ampak potrebujemo tudi večjo usklajenost med javnim in zasebnim sektorjem, kar zadeva tudi šole in družine. Tam tudi potrebujemo usklejevanje. To je lahko rešitev za večino naših problemov. Hvala lepa. Preden zaprosim gospoda Martina za odgovor, naj postavim jaz nekatera vprašanja. Omenjali ste tudi začasno delo. Veliko mladih se ukvarja s tem in eh, torej se odloča samo za te oblike zaposlitve, samo za določen čas. Ali ste proučevali, eh, kateri so razlogi za to? Ali gre za to, da eh, so pač sami mladi, ki se odločajo za to začasno delo? ali pa so prisiljeni v to. Obstajajo določeni problemi, recimo v moji državi in tudi drugod, eh, pač eh, se odločajo za to, da nočejo imeti neke karijere za celo življenje. Življenje. Uh, obstajajo pa tudi mnogi mladi, ki sploh niso imeli možnosti najti neke stalne oblike zaposlitve, enostavno pridejo iz univerze in nimajo ustreznih delovnih mest za njihovo kvalifikacijo. Uh, Ali ste morda v vaših raziskavah ugotovili, ali začasno delo je lahko neke vrste prehodna pot za vstopanje v stalne oblike zaposlitve? Pogovarjala sem se z mladimi iz mojega okrožja in jih sem jih spraševala, ali je to morda nek prehod, če poskušajo različne vrste eh, zaposlitve, preden se odločajo za svojo dokončno kariero. Vsekakor ponovno predajam besedo za približno 10 minut in sicer največ. Hvala lepa gospa predsedujoča, dejansko bom delil z vami eh, eh, nekaj odgovorov, potem pa bom predal besedo kolegici Sonik. Naj odgovorim na dve ali tri eh, točke, ki sta bili večkrat eh, izpostavljeni strani številnih govorcev. Dovolite, da se najprej lotim vprašanja, ki ga je postavila poročevalka eh, In sicer mislim, da je zelo pomembno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Rekla je, da če vlade zagotovijo spodbude podjetjem naj najemajo mlade, ali to ne bo potem eh, prizadelo eh, možnosti zaposlovanja starejših ljudi. To je stara napaka, to je star argument, da češ, da naj obstaja nek medgeneracijski konflikt eh, na trgu dela med novinci, ki vstopajo in starejšimi izkušenimi ljudmi. Ne, to ni res. Naj povem, da samo za zelo kratko obdobje, zelo kratka obdobja, obstajajo dokazi in to bomo tudi objavili, eh, to vidite že v tem poročilu, ampak tudi v novih eh, izdajah eh, nekega, neke publikacije, ki nosi naslov Pensions and Hiring. Torej, v resnici je ugotovljeno, da ne pride do konkurence med novimi zaposlenimi in že izkušenimi delavci. Dejansko države, kjer uh, dejansko imamo visoko stopnjo zaposlovanja med mladimi, imajo tudi visoko stopnjo zaposlovanja med starejšimi ljudmi in obratno. Torej, eh, to moramo imeti v mislih. Čeprav je to argument, ki se pogosto krat ponavlja eh, in to tudi recimo je bilo poudarjeno večkrat ob demonstracijah v Parizu o priložnosti stavka proti eh, pokojninski reformi. Drugič, vprašanje, ki zadeva torej plače izpod minimalne ravni za mlade ljudi. Mislim, da je to uh, omenjala gospa iz Danske. Sicer razumem, da imajo številni ljudje določene pomislike, kar zadeva recimo to, ta ukrep, ampak mi smo tako razmišljali. Dobro strukturirano pripravništvo, tako kot ga imate naprimer na Danskem ali pa kot obstaja v Nemčiji, v Avstriji, na Nizozemskem, dejansko deluje po podobnem sistemu, po, po načelu plače izpod minimalne ravni, se pravi, začenjate kot pripravnik, eh, vaša začetna produktivnost je zelo nizka, zato prejemate neko nizko nadomestilo, ki je izpod ravni minimalne plače v neki redni službi. In ker seveda eh, vaše pripravništvo potem poveča vaše spretnosti in veščini, to nadomestilo se postopoma povišuje. V čem je razlika med tem, in čem drugem ne, jaz ne soglašam z vami, ne, če si ogledate sistem, kot je sistem, ki ga imate na nizozemskem, kjer začenjate pri 15-16 letih za minimalno plačo, ki znaša 30 odstotkov. Uh, torej eh, plače, redne plače za odraslega človeka, potem eh, to vam omogoča, da v nekaj letih prijete do te eh, višje plače. In to po mojem je enako vredno recimo si, nekemu sistemu pripravništva in tako dalje. Seveda se lahko strinjate ali pa tudi ne, to pa je moje mnenje glede tega. Vsekakor obstajajo dokazi eh, um, tudi iz držav, ki so zelo uspešne na tem področju. Tretja točka, ki jo želim omeniti, je eh, pač ta, da popolnoma soglašam s tem, kar je povedala gospa Deli in sicer, da kar zadeva skupino, ki je najbolj ranljiva eh, v času krize in eh, dlje, to je skupina, ki prihaja iz zapostavljenih okolij, ki a, pravzaprav nosijo na svojih bremenih celo vrsto oblik zapostavljenosti. In mantra pri tem mora biti, mora biti zgodnja in učinkovita podpora. In to še preden vstopijo uh, eh, uh, eh, v izobraževalni proces, pred, preden grejo v šolo. To je treba torej takoj jih preuz, torej preuzeti uh, eh, sk skrb za nje, še preden vstopajo v šolo. In predvsem Če eh, želimo, da bo ta naložba potem res učinkovita, tudi ko se bodo začeli eh, šolati. In torej soglašam z vami, da moramo upoštevati tudi akompanjemo. Se pravi, da eh, tukaj gre za spremljanje otroka tudi znotraj družine. To je ključnega pomena. In to so dolgoročne naložbe, seveda nič koliko je eh, nevarnosti po tej poti, naprimer predvsem v času krize, ko lahko tudi skrčimo prispevke, ki so namenjene temu, ampak soglašam s tem, tem, da se moramo sredotočiti na skupino, ki je najbolj ranljiva in to je to vrstna oblika naložba, je tista, ki potem prinaša največji dobiček. Je zelo težko dejansko biti učinkoviti eh, takrat, ko je eh, mlad človek že zapustil šolo. Treba začeti veliko prej. In še zadnja točka v zvezi s tem eh, združevanjem eh, študija in dela. Jaz nočem se odzvati z vašim primerom v zvezi z A Anštenom, ampak naj vam povem, da ko je Anšten opravil najboljše znanstveno delo, to se je dogajalo takrat, ko je bil zaposlen pri eh, švicarski carini. In torej s tem odgovarjam na vaše ugovore. Ampak naj povem, da eh, obstaja veliko število držav, ne samo anglosaksonske države, ki združujejo delo in študij. In uh, seveda, jaz sem poudaril, da seveda to delo ne sme biti s polnim delovnim časom, torej samo za omejen čas, to sem povedal, kajti če ne, kajti drugače, to gre na škodo študija, ampak če je uh, delo konkretno in omejeno in če združite to delo s študijem, potem uh, vaše izkušnje po študiju in uh, vaše vstopanje na trg dela uh, je bistveno izboljšano. Zdaj pa predajam mikrofon, mikrofon svoji kolegici, gospe Mansuni, ki bo odgovorila na nadaljne vprašanja. Lepo sem za pripombe, ki gredo v bistvu v našo smer. Tole bi podarila. OECD je mednarodna organizacija. Zbiramo različne številke in prakse držav. Ne moramo reči, to pa je nek zgled, eh, kateremu morate vsi slediti. Ne, treba je predvsem predstaviti obetavne inovativne prakse. Te prakse so tiste, s katerimi lahko rešujemo kratkoročne nujne probleme. Prav tako pa razmišljamo tudi na dolgi rok. Prav zato smo govorili o vajništvu. S tem lahko pomagamo tistim, ki niso zadosti izobraženi in mladim, ki imajo slabše obete za prihodnost. Mi združujemo teoretične, pilotske projekte s ključnimi sporočili. In to niso samo neka teoretična ključna sporočila za države. Želimo, da potem tudi države podajo svoje mnenja o teh sporočilih. Za vsako državo imamo posebna sporočila. To počnete pohosto tudi v Evropski komisiji. Naprimer, tehnično poklicno usposabljanje. V nekaterih državah je to zelo ocenjeno. To ni kakšna brezizhodna pot. V Franciji, Belgiji in v sredozemskih državah. starši želijo tudi poklicno usposabljanje, ampak pogosto pa tudi ne, sploh v omenjenih državah. V Franciji, na primer, sedaj pogosto za številne študente oblikujejo poseben sistem, kjer lahko mladi študirajo, prav tako pa tudi prakticirajo nekaj v praksi, naprimer, če želijo postati inženirje, potem lahko se usposabljajo na tem področju. Res je, težko je prenašati prakse ene države v drugo državo. To ni ravno enostavno. Potem drugo. Dinamika je zelo pomembna, zato mi je vaše sporočilo zelo všeč. Mladi v akciji namreč. mladi ne smejo zapasti v kakšen brezizhodni položaj, negotov položaj. Nam je všeč to, da imajo neko odskočno desko in ta odskočna deska so lahko tudi ne, delovna mesta za določen delovni čas, za krajši delovni čas. Kaj ti v nekaterih državah je veliko bolje, če začneš z določenim delovnim časom, kot pa z brezposobnostjo tudi določen delovni čas pogosto odpre marsikatera vrata za mlade. Prav tako je treba čim prej začeti s takšnimi pogodbami za določen delovni čas. Zato želimo, da mladi še kot študente začnejo s takšnim usposabljanjem. Bolje to, kot pa da potem stopijo na trg dela, pa ga v bistvu sploh ne poznajo. In še tole, kar se nam zdi še posebno pomembno, je, kar smo tudi na forumu Oslo večkrat podarili, koordinacija vseh akterjev je zelo, zelo pomembna, tudi na lokalni ravni, na naši spletni strani. Smo navedli to, kaj tisti, ki delajo na tereni, pravijo, da je pomembno za mlade. Sporočilo Evropske komisije je zato zelo pomembno, tudi zato, kako motivirati vse lokalne akterje. To smo ugotovili tudi, ko smo obiskali šolo v Marseju za drugo možnost. Je pa treba poskrbeti, da se vsi počutijo, kot da so udeleženi v postopku. Tudi mladi morajo biti udeleženi v celotnem procesu. In upam, da bomo tako lahko napravili čim več za to, da bi tudi mlade vključili v ta proces. Hvala lepa, gospod Martin, in eh, zahvaljujemo se tudi vaši kolegici. Vaše informacije so bile izredno koristne in torej zahvaljujem se tudi v imenu vdeležencev še enkrat obema. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo o. A, eh, izvajanju programov kohezijske politike za obdobje 2007-2013 in sicer za leto 2010. Predajam takoj besedo poročevalki gospe Papalopolu. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoča. Naj povem, da je pristojni odbor za to temo od, odbor regi. In bila sem naprošena, torej, da pripravimo osnutek mnenja. Naj uh, povem, da dajemo dobrodošljico. Uh, programu, ki je, poročilu, ki ga je pripravil odbor regij, kar zadeva izvajanje kohezijske politike za leto 2007-2013. Dejansko uh, Eh, gre za neko nov pristop eh, na podragi uredbe iz leta 2006. Eh, cenimo dejstvo, da je ta, to poročilo temelji na stanju v 27 članicah, kajti s tem postopkom smo izboljšali preglednost in tudi odgovornost na nacionalni ravni in tudi spremljamo izvajanje v vsaki državi članici, napredek na nacionalni ravni, kar zadeva izvajanje programov kohezijske politike in kar zadeva tudi splošne smernice. Naj povemo, da po, uh, eh, recesi, po recesiji poročila komisije bo uh, eh, zagotovila neko bolj posodobljeno oceno uh, učinkov izbranih programov, kar zadeva ustvarjanje novih delovnih mest z zmanjševanjem socialnega razkoraka in z izboljšanjem socialnega kapitala. To je um, bistveno, kajti gospodarsko obzorje se je bistveno spremenilo zaradi gospodarske krize po letu 2008. Gospodarska rast uh, se je skrčila, brezposelnost se je povečala, eh, predvsem med mladimi. Uh, in eh, obstajajo podobne ocene v različnih državah članicah Evropske unije. Moramo torej postaviti nove prednostne naloge in vse to a, eh, pomeni, da države članice morajo a, eh, dejansko oblikovati ustrezne nacionalne strateške načrte na podlagi skupnostnih smernic za doseganje ciljev Evropske unije za boljša politike za poslovanje, za, za socialno obnovo, za trajnostni razvoj in inovacije. Naše naknadno priporočilo je naslednje. Mm, s, s, s eh, naklonjenostjo spre, sprejemamo eh, torej izboljšave, kar zadeva smernico za ustvarjanje novih delovnih mest, ampak priporočamo naj se angažirajo sredstva za eh, doseganje zmanjšanja revščine v okviru strategije Evropske unije 2020, zato da to postane prednostnega pomena. Poudarjamo, da kljub temu, da a, sicer sprejemamo za naklonjenosti napredek, ki je bil dosežen, vsekakor ugotavlja ugotavljamo, da nismo za še vedno zadovoljni z rezultati in z učinkom, glede na to, da vse to bo na, bo na voljo šele leta 2012. Pozivamo tudi države članice naj zmanjšajo administrativne stroške in ovire, ki. Uh, pač eh, onemogočajo dostop do zaposlovanja eh, in tudi kar zadeva spodbujanje novih veščin dejansko moramo izboljšati disciplino pri izvajanju programov, moramo spodbujati inkluzivno rast, to je prednostna naloga Evropske unije za obdobje do leta 2020 in eh, sicer vse države članice se morajo izogniti zamudam pri izboru in uresničevanju eh, projektov v prihodnje, moramo se izogniti tudi birokraciji in moramo spodbuditi bolj zeleno in bolj konkurenčno gospodarstvo gospodarstvo in moramo spodbuditi tudi neko gospodarstvo, ki naj zagotavlja visoko stopnjo zaposlovanja. V našem mnenju spodbujemo tudi eh, komisijo, eh, naj spodbudi učinkovitost Evropskega sklada, socialnega sklada v korist evropskih državljanov, zato da bodo tudi bolj zaposljivi in bolj prilagodljivi na nove razmere za trajnostno rast da kot vemo, ESS je zelo pomemben, ključen element v okviru strategije Evropske unije 2020 za rast in delovna mesta in torej mi temu pripisujemo zelo velik pomen in sicer eh, način, kako bo ta sklad ustrezno uporabljen, lahko eh, spodbudi blaginjo, izboljša življenjske standarde v vseh državah članicah, tudi za izboljševanje veščina in za zagotavljanje boljših zaposlitvenih možnosti. Mislimo, da tudi Evropski socialni sklad lahko služi v boju proti brezposelnosti in socialni izključenosti, zato želimo, da komisija okrepi finančno samostojnost in prožnost tega sklada in da poenostavi postopke tudi kar zadeva nadzor. Ne na zadnje pozivamo komisijo naj okrepi tudi spremljanje e, napredka s tem, da okrepi tudi ključne indikatorje v nacionalnih strateških poročilih. Poudarjamo eh, potrebo potem, da pojasnimo vse dosežke na nacionalni ravni, kaj zadeva ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem enakih možnosti, socialne vključnosti za vse randljive skupine. Prepričani smo, da. A, eh, mladi eh, lahko, če so vključeni v ključne indikatorje, lahko boljše prispevajo k razumevanju splošnih razmer. Eh, obstaja tudi rok za uložitev predlogov sprememb in sicer 15. november in eh, seveda bomo z zadovoljstvom sprejeli vse vaše eh, predloge sprememb. Eh, In uh, sicer eh, najdaljš, uh, najdaljša dolžina je 200 znakov in uh, prosimo torej, da jih posredujete do 15. novembra in zahvaljujemo se vam za pozornost. Hvala lepa, gospa Štrter, na to pa gospa Figerejda. Hvala lepa. Poročevalka je povedala, da obstaja določen problem mi si bomo prizadevali za to, da bo to mnenje čim bolj popolno, ampak moramo najprej razumeti, zakaj tako zelo zamujamo pri oblikovanju tega besedila. Gre za uh, nacionalni uh, dokument, ki ga je treba oceniti. To je bilo, naj bi posredovali leta 2008, potem je prišlo do zamude in komisija potem je veliko časa porabila pri um, evalvaciji. Torej, uh, to je mm, tako kritično mnenje. Ta dokument eh, pravzaprav ni sploh več povezan s stvarnostjo, ker stvari so se popolnoma spremenili. Jutri bomo prejeli kohezijsko poročilo. Eh, ta evolucija se nadaljuje, ta razvoj se nadaljuje. kateri je bil učinek socialnega sklada na najnižjih ravneh. Moramo torej oceniti, ta instrument, torej, torej socialni sklad in ugotoviti, ali je nekaj pozitivnega ali ne, ali so ga države članice uporabile ustrezno ali pa ne. To je bistvo vsega, kajti v uredbi, ki zadeva socialni sklad, smo ugotovili, da mnogi instrumenti niso bili uporabljeni strani držav članic. Obstaja neka odlična priložnost um, ravno na podlagi te uredbe, ki zadeva Evropski socialni sklad, ampak mi smo ugotovili, da se tega nismo ustrezno poslužili in to tudi v moji državi, v Nemčiji. Jaz mislim, da bi se morali s tem ukvarjati in naj citiram še dvoje, čisto na kratko. Kar zadeva uh, gender budgeting, s tem se nismo nikoli nik, nikjer ukvarjali. Komisija se sploh ni poglabljala v to. Ja, morda imamo en sam stavek v operativnem programu v zvezi s tem. Uh, Komisija sicer se je takoj strinjala s tem, eh, dokument je sicer dober, ampak ni nikakršne kritike na to in torej je pravi škandal vse skupaj. Kajti mi smo si dolgo prizadevali, da bi vključili ta odstavek in torej to ne gre. In še nekaj pozitivnega, peti člen je pokazal svojo veljavo pa čeprav komisija ni posegla v zvezi s tem, zakaj. Komisija ni omenjali tudi drugih instrumentov kot globalna pomoč, eh, se je tega poslužila ali pa nekdaj. Mi imamo tudi primere dobrih sprah, ki bi jih lahko citirali, ampak ničesar ni v besedilu. Potem je tudi en odstavek, kjer je zapisano, da eh, če. Eh, Držav, da če države članice bodo oblikovali eh, čez nacionalne projekte, inovativne projekte, potem bodo prejeli več sredstev. To je bilo storjeno, ampak komisija o tem ne govori. In potem je še neka ključna točka. Mi eh, se lahko tega zavedamo vedno, ko obiščemo eh, konkreten kraj in sicer. država članica mora poskrbeti za to, da dopolni, kar, kar pogrešamo v a, dokumentih. In komisija tega ne počenja, veliko časa porabi za to, da pride do konkretnega izplačila sredstev. Nekatere nevladne organizacije niso niti uspele preživeti. To je bistvenega pomena. In še zadnja točka, ki jo želimo omeniti. Komisija je povedala, da lead marking Eh, deluje. Torej, mm, torej prihaja do eh, reševanja krize, ampak po mojem to je protislovno. In potem še prošnost. Uh, Ja, seveda v Nemčiji ne potrebujemo samo earmarkinga, ampak potrebujemo jasne e, kazalnike. Tudi poročevalka je govorila o tem, torej bi se morali poglobiti tudi v to razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Figueiredo. Na, pa, na to pa gospa Jezor Vieska. Najprej gospa Figueiredo. Ja, e, e, um ah, to je zelo pomembna tema. Tako kako se uporabljajo sredstva, ampak krati tudi kohezijska politika, obstoječi programi. <clears throat> Spominjam se, poleg nekaj pripomb, ki so bile že izražene, se spominjam torej, da so obstajali programi recimo na, področji, na področju enakih možnosti, naprimer v obliki programa Equal. Ko se je ta program zaključil, je bilo rečeno, da Evropski socialni sklad bo, bo dal določene odgovore, tako kot program IQL, ampak nismo dobili nobenih odgovorov ne z ene, ne z druge strani. In jaz torej mislim, da smo izpred oči izgubili določene vidike. Gre pravzaprav za to, da ugotovimo, kako Evropski socialni sklad in drugi strukturni skladi, torej gre za to, da razumemo, kako vsi ti skladi, in tudi kohezijski sklad, kako se uporabljajo. Zato, da upoštevamo tudi ta vidika enakosti spolov. Naj tudi povem, da je eden od problemov, s katerimi se spopadajo mnoge države, predvsem države, ki imajo šipkejše eh, gospodarstvo oziroma eh, bolj ranljive finančne razmere. Torej, ena od težav, s katerimi se te države spopadajo, je, je sposobnost črpanja iz kohezijskih skladov oziroma iz strukturnih skladov in to na nacionalni ravni. Čim šipkejše so te države, čim, čim bolj potrebujejo ta sredstva, ampak čim več težav, tem več težav imajo pri črpanju teh sredstev. In torej to povečuje razlike. Namesto, da bi prispevali k boljši gospodarski in socialni koheziji, eh, v bistvu pravzaprav zaradi samega delovanja, zaradi same uredbe, ki eh, omogoča upravljanje teh eh, skladov, glede na to, da obstajajo določene države, ki eh, nimajo ustreznih proračunskih sredstev za to, da podprejo in da prispevajo tudi svoj nacionalni delež, potem eh, vemo, kaj se potem dogodi. Po mojem mnenju, končni rezultat je poslabšanje oziroma povečanje razlik. In eh, nažalost to ni samo moje mnenje, ampak je eh, konkretna stvarnost. Imamo kar nekaj dokazov, ki zaradi tega bi rada slišala od eh, komisije, kaj misli o tem. Verjetno ste že opravili neko analizo z vsemi točkami. Vem, da, eh, je, eh, da se stvari razvijajo zelo naglo. Ne samo naglo, ampak negativno. Moramo torej biti dejavni in to ne mudoma. Moramo preiti k dejanjem s trdnimi projekti. Nekatere izmed teh točk bi morale biti zajete tudi v mnenju v svojih predlogih spremembe bom prispevala ravno v to smer. In zato, da najdemo neko rešitev, ki nam omogoči, da izboljšamo poročila in vključimo vse te točke. Hvala. Gospa iz Lovevska, potem gospa Bruni. E, Hvala lepa. Nasplošno mislim, da gre to mnenje v pravo smer. Socialni sklad je dober instrument za boj proti krizi. Gospa poročevalka je pozvala k čim večji fleksibilnosti in k boljšemu nadzorovanju porabe. To so pozitivne točke. No, tukaj pa je pomemben tudi boj proti revščini odbor za zaposlovanje in socialne zadeve se s tem delom tega besedila ne more strinjati. Prva točka je to, da potrebujemo evalvacijo trga dela, povezava med Evropskim socialnim skladom in pa makroekonomskimi kazalci je včasih šipka, ker ti teh fenomenov ne merimo za dosti. Treba misliti na dolgi rok, treba tudi spremeniti miselnost. Tudi zato je včasih ta kazalec težko meriti. V dokumentu se moramo še bolj osredotočiti na ukrepe v boju proti krizi kot piše v mnenju, se je predvsem treba osredotočiti na boj proti brezposobnosti. Sama mislim drugače v tem uh, skladu, se moramo predvsem osredotočiti na vodine pobude iz EU 2020. Ne moramo se osredotočiti samo na boj proti revščini. Če se bomo na vsak način poskušali boriti samo proti revščini, potem eh, lahko na koncu v bistvu celo uh, dosežemo obratne učinke. Ne bolj se moramo zauzemati za aktivnost družbe, spodbujati podjetniški duh in tako dalje. Potem še peta točka. Gospa Pračevalka je podarila pomen tega sklada v boju proti socialni izključenosti. Sama mislim, da moramo ta sklad zlasti izkoristiti za boljš, boljša, bolj kakovostna delovna mesta. Tukaj mislim, da moramo uporabiti tudi naše izkušnje z področja socialne kohezije. Prav tako mislim, da tega sklada ne moremo ločevati od kohezijske politike kohezijska politika mora biti povezana z vsemi drugimi ukrepi. Že prej smo govorili o dop dopolnevanju, komplementarnosti, to je zelo pomembna stvar. Potem še šesta točka. Tukaj predlagamo tudi, da se spremeni način miselnosti. Input je treba zamenjati s outcome, torej vnos je treba zamenjati s rezultati. Hvala lepa, gospa Gruni. Hvala lepa, gospa predsedujoča sem pročevalka pri Evropskem socialnem skladu, zato me še posebno zanima to besedilo. Nisem še imela zadosti časa, da bi ga do dobro proučila. Bom gotovo tudi vložila kakšne predloge sprememb, tako kot kolegica Ženoveka. Mislim, da je pomembno, Ženoveska, mislim, da se je pomembno osredotočiti še na druge stvari, ne samo na boj proti revščini treba je misliti na vse pobude EU 2020, ne pa samo na revščino. Glede, seveda, boja proti revščini, ampak to pomeni tudi socialno vključenost, to pomeni večja zaposlenost. In tukaj moramo biti previdni. Treba je tudi misliti na kakovost delovnih mest, prehod na nove delovne mesta in tako dalje, prehod za izobraževanje v kariero in tako dalje. Tukaj imam veliko predlogov, bom eh, tudi predložila vse predloge sprememb in um, hvala lepa za pozornost. Mislim, da nišče iz komisije več ne želi besede. Zato, kar uh, gospa Papadopolo, prosim. Hvala lepa za vse pripombe. Povedali ste veliko pomembnih stvari. Strinjam se z gospod Šreter, dejali ste, da se dokumente prepozno posreduje, da je to, to problem. Od leta 2008 so se stvari precej spremenile, to sem tudi omenila v dokumentu. Med letoma 2008 do 2010 se je marsikaj spremenilo in državljani v Države članicah so videli, da je prišlo do teh sprememb. Nekatere države so izkoristile nekatere programe, druge pa spet ne. To moramo tudi podariti. Ko zastavimo nacionalne strateške programe, imamo nekatere prednostne naloge, ki so v skladu z vsemi cilji strategije EU 2020. Potem pa še odgovor na zadnja dva govorca. Revščina. Na to smo se osredotočili. Ker bo leto 2011 eh, Evropsko leto boja proti revščini, EU 2020 pa se nanaša tudi na boljše delovna mesta, na večje vključevanje žensk v gospodarstvo in tako dalje. In vse to želimo vključiti tudi v naš dokument s predlogi sprememb. če imate samo omitev 200 znakov za dokument, potem pač ne morete napisati ravno veliko stvari. Nekatere stvari, kot naprimer vključenost vidika spolov v, spolov v nacionalne politike, je treba bolj podariti. Ne gre samo za financiranje enakosti spolov in večjo vključenost žensk. Gre tudi za to, da je potrebno ugotoviti, kako učinko, učinkovito se porabi sredstva v praksi. Potem še glede nevladnih organizacij. Te organizacije ne dobijo ravno veliko sredstev, ste omenili. Uh, To je res, zato nevladne organizacije težko preživijo in igrajo pomembno vlogo, to je zelo pomembno. Prav tako so pomembni tudi kazalci. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo imeti jasne kazalce, to je sedaj treba nujno uvesti. Potem pa še v zvezi z Evropskim socialnim skladom, kot je povedala gospa Figredo. Res je, moramo zapolniti nekatere vrzeli, ki so ostale po programih Equal nekateri cilji pri IQL niso bili doseženi, ampak s predlogi sprememb, sedaj pa upam, da bomo lahko zapisali, da je potrebno financirati pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo, tudi nevladne organizacije, ki tudi delajo na vprašanju enakosti spolov in pa na drugih vprašanjih. In potem še Evropski socialni sklad, to ste večkrat omenili, seveda tukaj moramo biti fleksibilni, moramo spremljati porabo sredstev, treba je zagotoviti kakovostna delovna mesta. In tudi tukaj se moramo ponovno osredotočiti na argumente in pa na evalvacijo tega sklada. Prav tako, kako izpolniti cilje EU 2020. Te cilje lahko bolje dosežemo z nacionalnimi načrti. Hvala. 15. novembra do 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 2. decembra pa bo odbor to mnenje sprijel. Končali smo. Oziroma še tole. V Štezburgu imamo poseben sestanek. Gotovo smo vsi zelo veseli. 22. novembra od 19 do 20.30 v ponedeljek v Štrasburu. Hvala.